I think we can start. Mislim, da lahko začnemo. Okay. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer. Frau Prisetschna, was pozdrawiam na jauni predstavitvi. Um, e, torej, um, večji varnosti na evropskih cestah naproti. Um, program ste prijeli, prisrčno pozdravljam vse, ki bodo danes z nami razpravljali tu v Evropskem parlamentu. Torej, izvid, povedali smo vam, koliko imate časa za svoje nastope. Prvi bo dobil besedo Richard Curden, ki bo predstavil študijo eh, posledice visoke ali nizke teže eh, in velikosti vozil na varnost v cestnem prometu. Gospod Kurten, beseda je vaša. Hvala, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Naslov eh, naše predstavitve vidite na ekranu. Cilj tega projekta pa je bil, da si ogledamo, kakšen bo učinek, če bo na cestah več, eh, več namenskih in pa terenskih vozil. Eh, govoril bom o dveh vprašanjih iz naše raziskave. Prvo vprašanje je, ali so ti avtomobili bolj agresivni v primerjavi z majhnimi osebnimi vozili, še posebej v odnosu do kolesarjev eh, in pešcev. In pa drugo vprašanje, ali ste v slabšem položaju, če ste voznik manjšega vozila, ko se zgodi nesreča med manjšimi vozili in pa večnamenskimi in terenskimi vozili. Eh, v zadnjih letih vidimo, da je eh, število žrtev eh, stalno v upadanju, žrtev na cestah. Imamo cilj postavljen do leta 2020 in ponavadi so žrtve predvsem uporabniki vozil in avtomobilov. Oziroma, eh, število žrtev se je zmanjšalo, predvsem pri voznikih, ne pa toliko pri pešcih in kolesarjih. No, vidimo, kakšni so trendi v Evropski uniji, prebivalstvo se stara. E, to pomeni, da, do, da gre za nekaj dobrega, kajti vse dlje živimo. E, več je tudi kolesarjev, tudi to je dober znak, torej živimo vse bolj e, zdravo. Je pa vse manj srednje velikih avtomobilov in vse več Eh, pa je eh, terenskih vozil in pa majhnih mestnih eh, vozil. Torej, to razmerje med majhnimi in velikimi se spreminja. Imamo tudi nove tehnologije, veliko je sistemov, ki pomagajo voznikom. To so avtomatizirani sistemi, ki sami zavirajo v primeru nujnih, nujnega ukrepanja in tako naprej. No, eh, vse več eh, je torej manjših in pa večjih vozil in vse več bo tudi nesreč, v katerih bodo udeležena manjša in večja vozila. Ne bom govoril o uredbah, eh, ampak obstajajo uredbe. Osredotočil se bom predvsem na priporočila v zvezi s temi uredbami, kako jih izboljšati. No, prvo vprašanje je, ali so terenska in večnamenska vozila bolj agresivna kot manjši avtomobili v nesrečah. Inženirji so več let proučevali, kako uh, oblikovati avtomobil, uh, da bo varnejši, tudi če pride do uh, trka s pešcem. Vendar pa avtomobilov uh, ne moremo testirati uh, v vseh pogledih. Uh, imamo tukaj tri oblike testiranja. Eh, prva je eh, eh, noga, spodnji del noge, potem zgornji del noge in pa glava. Kaj pa, če se spremeni oblika vozila? Tukaj imamo rdečo črto, ki predstavlja neko splošno večnamensko vozilo. In položaj, kam bi udaril pešec z glavo, se je tukaj spremenil v primerjavi z osebnim vozilom. In to vpliva tudi na to, kakšne poškodbe eh, dobijo pešci, ko so udeleženi v eh, prometne nesreče. Torej vse več je poškodb eh, prsnega koša in medenice. No, tukaj lahko vidite kaj bi se zgodilo pri večjem vozilu, če bi zadelo pešca. E, tam vidite, kam odrasla oseba udari z glavo, torej na pokrov motorja. Vendar so to vrstne nesreče redke, torej na cesti te poškodbe niso pogoste. No, vdržen sem bil tudi v študijo pred nekaj leti, ogledali smo si 34 primerov eh, smrtnih žrtev med pešci, pregledali smo policijske dosjeje eh, in ugotovili, kje so bile poškodbe. Eh, torej, kam je zadev pešec, bodi si na vetrobransko steklo, na rob pokrova ali pokrov. Tukaj imamo Eh, sistem eh, poškodb in eh, nobene življensko nevarne poškodbe se niso zgodile ob udarcu v pokrov vozila. Samo pri sedemletnem otroku, ki ga je povozilo terensko vozilo, smo imeli tak udarec. 12 eh, jih je priletelo na vetrobransko steklo, večina eh, pa eh, na pokrov. Um, to pomeni, da nimamo najbolj učinkovite zakonodaje, ker ljudje pač ne, enostavno ne priletijo pri trkih na pokrov motorja. Se pravi, če nekaj težav imam s predstavitvijo. Vemo tudi, da kolesarji običajno uporabijo, udarijo v prvi del v, mrež, v masko vozila, ne v vetrobransko steklo in tudi starostjo se vzorci poškodb spreminjajo. Torej, starejši pesci pogotovo dobijo poškodbe. Uh, medenice in stegen kot mlajši pešci. No, zelo pomemben dejavnik tveganja je hitrost. Z zmanjšanjem hitrosti se dejansko bistveno zmanjša vrednost resnih in smrtonosnih poškodb. Zlasti to velja seveda za pešce in e, kolesarje. Manjš, že majhno znižanje hitrosti lahko drastično vpliva na nesreče, ki smo jim priča oziroma na posledice. Eh, preverili, preverili smo literaturo in v ZDA našli močne dokaze, da, povečanje, eh, da je prišlo do povečanja do 30 odstotkov pri trkih z velikimi vozili v primerjavi z običajnimi vozili, vendar pa tam nimajo nobene zakonodaje o zaščiti pešcev, tako da ne vem, če je to ravno eh, vredostojna primenjava. V Evropi pa enostavno nimamo podatkov, da bi lahko presudili. Eh, Vsekakor lahko rečemo, da poškodbe, ki so jih utrpeli pešci, so bile drugačne, ne vemo pa, če so bile resnejše. Domnevamo, da. Drugo vprašanje v naši raziskavi pa je bilo, kakšne so slabosti oziroma ali obstajajo slabosti tega, da je nekdo v manjšem vozilu v primerjavi z večjim vozilom in enostavno odgovor na to vprašanje je da. Manjše kot je vozilo, eh, večja je nevarnost poškodbe, obstaja vrsta dokazov, so sicer tudi neki primeri, ki temu eh, ugovarjajo, ampak če pogledate ameriške štedje, eh, študije in eh, potrebno je vedeti, da je njihova flota vozil povsem drugačna, večinoma gre za pikape ali pa. Eh, neka hibridna vozila, tako da to ni najbolj primerljivo z Evropo. Tam obstaja predvsej dokazov na tem področju. Ko govorimo o zaščiti in o tem, kar počnemo zdaj, zdaj spodbujamo proizvajalce, da gradijo vozila, ki zaščitijo potnike v kabini. Gre seveda za lasno zaščito in to pomeni, da ko zasnujejo avtomobile, je eh, sprednji del zelo tok. Eh, In bolj, ko se bližamo k potniški kabini, bolj se togost povečuje in eh, to eh, preprečuje, da bi pri poškodbi prišlo do odora v kabino. Ampak, če je vozilo manjše, je tega manevrskega prostora manj in zato pri udarcu ne samo, da pride do hitrejše spremembe hitrosti zaradi fizike, ampak tudi zaradi togosti vozila ni toliko manevrskega prostora za. Uh, upočasnitev in tu gre za pravzaprav dvojni učinek. Eh, zaradi večje togosti in zaradi hitrejše spremembe hitrosti pride do resnejših poškodb in strukturno gledano pravzaprav ni kaj dosti, kar bi lahko naredili, da bi eh, dosegli spremembe pri takih vozilih. Eh, no, in še zadnja prosovnica, kar je nekoliko depresivno, ko se približujemo eh, Abrahamu. Eh, no, V nedavni študiji smo ugotovili, da so ljudje starejši od 52 let eh, štirikrat bolj izpostavljeni poškodbam trupa kot mlajši. Ko govorimo torej o starejših, ki so bolj dojemljivi za poškodbe, to pravzaprav niso tako stari ljudje. Eh, priporočila naše študije, hitro bom eh, šel skoznje, ker nimamo časa, imamo bistveno priporočilo, Eh, ki je vezano na pomankanje podatkov o trkih in nesrečah v Evropi. Želeli bi zlasti izpostaviti ta vidik in spodbuditi eh, boljše zbiranje podatkov, ki bi jih eh, lahko ocenili in videli, kako se odrežajo vozila na cesti, kar pa zadeva ukrepe na samih vozilih. Z vidika zaščite pešcev in kolesarjev, Eh, avtonomno, eh, avtonomna pomoč pri zaviranju, to eh, bo najverjetneje prej ali slej obvezno, inteligentni sistemi za prilagajanje hitrosti, inteligentno ohranjanje voznega pasu in pa uporaba kamer za vzratno vožno. Z vsemi temi sistemi se stvari lahko predvsej izboljšalo in zdi se, da je smotrno spodbujati take tehnologije. Kar pa zadeva pešce, bi res želeli, da se razširi testno območje. Torej, tu se spomnite tiste prosovnice, kjer so bila prikazana območja na vozilu, eh, kjer poteka testiranje. Tu bi res želeli spremeniti uredbo 78 skozi 2009. In preučiti bi bilo potrebno, kako lahko prilagodimo testiranje to, tako, da bo bolj uh, primerljivo s tem, uh, kje se dejansko v realnosti pojavljajo poškodbe. Kar pa zadeva zaščito manjših vozil. Uh, morda bodo vsa vozila verjetno eh, prej ali slej eh, šla v eh, smeri večjih vozil, ampak pri manjših vozilih je toliko pomembneje, da imamo dobre varnostne pasove in ti mora biti taki, da ustrezno reagirajo glede na okoliščine nesreče. V nekaterih okoliščinah so že zdaj zelo učinkoviti, ampak če gre za nesrečo, eh, recimo neke starejše osebe, kjer ni prišlo do udora v potniško kabino, bi želeli, da bi bil ta sistem čim mehkejši, čim bolj prilagodil za to, da bi prišlo do upočasnitve na čim večji možni razdalji. Eh, če bi šlo za mlajšo osebo, pa bi pač eh, seveda lahko bil sistem tudi bolj rigiden. Eh, potem je tu še vprašanje eh, poškod eh, oziroma zaščite na strani. Stranski airbagi, to pomeni airbagi po celotni dolžini vozila in po celotni dolžini stranskih okn, Ta, ti airbagi so zelo učinkoviti pri preprečevanju tega, da bi potnik kakorkoli zadev v stranske šipe. In pa tu so še druga priporočila. Najverjetneje je, da bo na naših cestah vse več električnih vozil in štirikolesnikov. Eh, trenutno poteka uh, homologacija za ta vozila uh, ločena od osebnih vozil, tako da za nje veljajo manj stroge varnostne zahteve, ampak če bo dejansko na cestah teh vozil več, potem je morda čas, da začnemo razmišljati o tem, da bi bilo potrebno tudi pri teh vozilih testirati čelne trke, stranske trke, zaščito eh, potnikov in zaščito pešcev, glede na to, da so verjetno med potniki tudi otroci. In pa še zadnja presojnica, tu vidite poročilo Enkap, eh, kateremu smo tudi mi eh, pri, prispevali, gre za eh, uporabo novih tehnologij na področju varnosti in zaščite ranljivih uporabnikov cest. To je študija, ki vključuje vrsto podatkov in najrazličnejše možne rešitve z navajanjem možnosti in stroškov. Najlepša hvala za predstavitev vprašanj in odgovorov, pa nismo predvideli. Uh, Hvala, gospod predsednik. Hvala, gospod Kjörden. Uh, sam sem star 60 let in uh, vozim motor, tako da moram biti res uh, neka tvegana kategorija. Mm, to, kar ste povedali, eh, me je res zelo šokiralo. 22 tisoč žrtev eh, vsako leto je eh, ogromna številka. No, nekaj vprašanj bi vam zastavil, gospod Krden. Mislil sem, da boste govorili tudi o težah eh, vozil in o statistiki na tem področju. Ampak eh, zdelo se mi je, da ste potem govorili več o varnosti in pa učinku na uporabnike cest, torej predvsem na pešce in eh, kolesarje. Mi lahko poveste še, ali prihaja do razlik med mest in podeželjem? ali bi bilo možno domnevati, da, na da so na podeželju posledice nesreč hujše, ampak večina nesreč se tako in tako zgodi v mestnem okolju. Zanima me, tudi, kaj eh, delajo štiri kolesniki v mestih. Mislim, da sploh ne spadajo tja. Mi zanimamo v prezentaciji. Uh, muj, muj... Naslednja govornica, izvolite. Hvala za besedo. Moje vprašanje pa zadeva pogoje laboratorijskega testiranja. Na eni od svojih prosojnic ste omenili, da primankuje statističnih podatkov iz eh, pravih eh, prometnih pogojev, iz realne, realnih situacij. Koliko se laboratorijsko testiranje razlikuje od eh, dejanskega stanja? Naprimer, to lahko primerjamo z emisijskimi testi, s testi emisij in kako lahko podpremo pridobivanje ustreznih podatkov na evropski ravni. Hvala. Marija Grapini. Najprej bi se rada zahvalila za to razpravo. Varnost na cesti je zelo pomembna za vse nas. Najlepša hvala tudi za predstavitev. Sama sem pričakovala več eh, aktualnih podatkov. Eh, ti podatki, ki ste jih vi prinesli, pa so eh, zelo splošni. Mi potrebujemo zelo specifične študije, zato da bomo vedeli, kam usmeriti naše politike. V zadnjih 15 letih naj bi se število prometnih nesreč zmanjšalo, ste rekli. Sama nimam vseh podatkov, ampak imam pa vtis, da se nesreče predvsem v urbanih območjih povečujejo, torej da jih je vse več. Zanima me, ali nam lahko karkoli priporočite ali uh, poveste, kakšen je učinek velikih tovornjakov na cestno varnost, naprimer. Sama se ne bi še mogla odločiti za neko boljšo uredbo, potem, kar sem zdaj slišala od vas. Hvala. Eh, Amen, Gospod Kirkov, hvala. Mislim, da je bila predstavitev zelo zanimiva. Eh, no, vprašanje pa ne bo zadevalo toliko predlogov, ki so zdaj podani, ampak eh, bolj nasplošno. No, to, da so starejši bolj ranljivi, je jasno, ko prihaja do nesreč, v katerih so udeleženi kot vozniki ali kot pešci. Zanima me, ali so bile izvedene kakšne raziskave glede hrupa, ki ga povzročajo eh, vozila, predvsem, ko gre za električna vozila na cestah, pa tudi eh, osvetlitev, torej luči eh, pri vozilih in pa barva vozila, ali to kakorkoli prispeva k temu, da je vozilo bolj vidno. Potem pa še uh, sama uh, proizvodna vozila, uh, No, ali mislite, da so trenutna pravila in testi primerni ali bi morali uh, si ogledati povsem po nove načine, kako se proizvajajo predvsem sprednji deli vozil? Hvala. Karima deli. Hvala, gospod predsednik. Vprašanje je ki ga želim zastaviti, je ključno. Eh, večina smrtnih eh, nesreč se zgodi v Evropi v urbanih območjih. Ampak moramo razmisliti eh, predvsem o zmanjšanju hitrosti. Vse več mest se zauzema za 30 km na uro, torej za to omejitev. Ali imate kakšne konkretne predloge in ukrepe v zvezi s hitrostjo? Eh, kolega je govoril o starejših udeležencih eh, v prometu, sama pa bi spregovorila o mladih, predvsem o otrocih. Eh, vse bolj smo priča temu, da avtosedeži niso prilagojeni otrokom. In ko si pogledamo, koliko je bilo tudi otroških žrtev, nas to res lahko zaskrbi. No, potem pa skupna definicija težke poškodbe po nesreči. E, danes še nimamo takšne skupne definicije. E, komisija predlaga strategijo v zvezi s poškodovanimi na cesti, ampak kaj menite vi e, v zvezi z cestnim načrtom oziroma zakonodajo na tem področju? Kako bi pritisnili na. Eh, tiste, ki so odgovorni za to, da se zmanjšajo, eh, da se zmanjša število poškodovanih na cestah. Ali kaj razmišljate o tem, da bi uvedli eh, evropsko vozniško dovoljenje? mislim, da je treba upoštevati tudi to, kakšni bodo avtomobili eh, prihodnosti. Eh, tukaj bo treba upoštevati predvsem vprašanje varnosti. In eh, glede na vse to me zanima, ali imate kakšne predloge v zvezi s tem. Pa še ena stvar, ki se mi zdi tudi pomembna, mm, to pa je naslednje. Kako boste države članice prisilili, da bodo res spoštovale to vprašanje cestne varnosti. Ko si ogledamo 28 držav članic, vidimo, da obstajajo med njimi velike razlike, nekatere se trudijo, druge ne. In zanima me, kakšni so vaši cili in kako pritisniti na države članice, ki sploh ne spoštujejo tega, eh, kar se od njih zahteva. Hvala. Hvala, gospod Koh. Herr Kürten, Sie haben gesagt, Gospod Kürten, Herr Enkel, eh, ist der Chiman, der ist Vozila, dem Huish Sopok Škodbe, ki jih je treba pričakovati pri trčenju. Če izhajam iz tega, da vozila postajajo vidno lažja in manjša, da bi bila bolj okolju prijazna in da je krivec nesreč v 90 primirih človek, Zato potrebujemo sistemi, ki eh, pomagajo vozniku ali eh, imam prav s tem, da jim lahko pomagamo voznikom, predvsem s tem Peter Lundgren. Ja, eh, Hvala. Pravzaprav ne vem, kje bi začel. Mogoče bi se osredotočil na to, kar je omenil eden od kolegov. Ali obstajajo posebni problemi pri voznikih težkih tovornjakov? Sam sem uh, tudi bil voznik tornjaka. Ampak eh, mislim, da to ni tako velik problem, kajti eh, s tornjaki eh, se ne vozite po mestih, torej tovornjaki ne vozijo po mestih in zato ne pridejo v stik s kolesarji in pešci. Sam sem več let vozil tovornjak in videl sem spremembe obnašanja pri kolesarjih in tako naprej. Eh, na švedskem imamo posebne kolesarske eh, steze, ampak ko kolesari prečkajo eh, ceste ali pa ko pešci prečkajo ceste, so precej predrzni, večkrat izsilijo prednost. Ravno danes v Bruslu sem bil priča tudi takemu primeru kolesari pogosto eh, predvidevajo, da avtomobil še lahko zavira, ampak včasih temu tudi ni tako. Veliko smo slišali o avtomobilih, eh, o eh, tamponskih conah, o airbagih in tako naprej. Ampak ali se strinjate z mano, ko trdim, da potrebujemo predvsem usposabljanje in pa ozaveščanje pešcev, kolesarjev in drugih udeležencev v prometu. E, zakaj ljudje preprosto pričakujejo, da bodo avtomobili ustavili, tudi če prečkajo cesto pri rdeči luči? Hvala, tudi sam e, želim še nekaj povedati. Seveda je odločilno ravnanje in potrebujemo vzgojo za promet. V Berlinu pa smo naredili izkušnjo, da so ločeni eh, ločene kolesarske poti tudi velika nevarnost, kajti eh, pogosto povozijo pišce vozniki, ki zavijajo na desno in zato eh, se ne vidijo, ne vidijo eh, piščev. Zato se sedaj eh, markirajo te steze. Predvsem je pomembno, da vidiš udeležence v prometu. Eh, eh, torej, eh, lahko se sicer pilješ v nasprotni smeri eh, z kolesom, ampak eh, vozniki me vidijo in tudi lahko zatrobijo, če je kaj. Me, ko smo bili eh, otroci, so nam vedno rekli, hodi po levi, da te bodo vozniki videli. In pred kratkim mi je nek biciklist rekel, da tam, kjer ni. Eh, kolesarske steze se on vedno pilje po levi strani, da ga voznik lahko vidi, čeprav to ni dovoljeno. In seveda je hitrost bistvenega pomena. Hitrost 30 oziroma 50 eh, parlament je mestom priporočil hitrost 30 kot eh, redno hitrost in da Eh, bi označili samo tiste ceste, kjer bi bila dovoljena višja hitrost. Pri eh, hitrosti 30 je nevarnost, eh, da umreš pri trku 30 odstotkov, pri 50 km na uro pa 80 odstotkov. Ali imate dokaze za to in sedaj lahko odgovorite? Thank you very much. Um, Hvala. Veliko vprašanj ste mi zastavili eh, in se bom po svojih najboljših močeh potrudil, da odgovorim na nje. No, govorili ste o cestah na podeželju in v mestih in razlika je velika. Če pešca zadane vozilo, uh, eh, naprimer, uh, eh, v mestu je hitrost manjša, na podeželju je večja in možnosti za preživetje na podeželju so torej eh, v primeru nesreče manjše. Vendar pa do takih nesreč prihaja predvsem v eh, mestih, kjer so hitrosti manjše. Torej. No, V tem našem dokumentu smo se ukvarjali tudi z uredbami za zaščito pešcev. 40 ehm, km na uro je eh, tista hitrost, pri kateri vozilo največkrat zadane pešca. In zato je treba proučiti, kako vozila drugače oblikovati. Potem je bilo postavljeno še eno vprašanje, govoril sem o uredbah in pa o testiranju vprašanje, ki je bilo potem eh, zastavljeno, je bilo, kako eh, ti testi odražajo ali ne eh, situacijo na terenu. Potrebujemo več podatkov iz dejanskih situacij, da bomo poznali, da bomo lahko naredili primerjavo. V 70. in 80. letih so ljudje šli na teren, na prizorišče nesreče in dobili smo podatke. Eh, zdaj je teh podatkov manj in eh, da bomo lahko presodili, ali je uredba ustrezna, potem potrebujemo več podatkov. No, ne znam več brati svoje pisave. Mislim, da je bilo potem vprašanje še o eh, zakonodajnem delu, kako zagotoviti, da bodo vsi upoštevali pravila v Evropi, kako doseči soglasje v vseh 28 eh, državah članicah, torej kako doseči, eh, da bodo vsi spoštovali pravila. Če si ogledamo proizvodno vozil, vidimo, da morajo vsi spoštovati ista pravila, iste varnostne standarde. Torej, te stvari lahko predpišemo, težje pa je pri usposabljanju, pri izobraževanju in ozaveščanju. Potem je bilo nekaj vprašanj o starejših udeležencih prometa. Eh, nikogar ni presenetilo, da so ti udeleženci ranljivejši. Eh, vprašanje pa je, koliko bolj ranljivi smo in koliko večje možnosti imamo, da se poškodujemo na cesti, ko smo starejši. Potem še. Eh, zvok vozila, eh, naprimer pri električnih vozilih, ko ni goriva, kaj to pomeni za pešce. Ko vozi avto 40-50 km na uro, eh, se je hrupa motorja pravzaprav manj. In sam se zelo zauzemam za vse več električnih vozil, eh, predvsem v mestih. No, potem eh, je bilo nekaj tudi o svetljavi vozil, eh, ko je bila uvedena uredba, se je zgodilo še nekaj luči in pa zavore pri avtomobilih so zdaj standardizirane. pogosto se dogaja to, da e, nekdo malo zavira, potem e, preneha in spet zavira. E, zdaj pa imamo sisteme, ki opozarjajo, ko je zaviranje nujno. Mm, o sami barvi vozila ne vem dosti, ne vem kako to vpliva na vidnost. Potem je bilo še eno specifično vprašanje. Ali so varnostni testi za pešce in kolesarje ustrezni? Ja, sam bi rekel, da niso ustrezni, glede na to, koliko žrtev eh, še je. Eh, ljudje dobivajo poškodbe tudi pri hitrostih, pri katerih bi jih. Eh, Eh, lahko rešili, kajti za dane jih eh, del vozila, ki ni vključen v testiranje. Imam še čas. Potem urbana območja, nekaj vprašanj je bilo postavljenih v zvezi s hitrostjo, hitrostjo predvsem v urbanih območjih, 30 km na uro je verjetno primerna hitrost, eh, veliko študij kaže, da je zaradi zmanjšanja hitrosti v mestih prišlo tudi do zmanjšanja nesreč in žrtev. Ko se je hitrost naprimer eh, zmanjšala z 60 na 30. Eh, to pomeni, da ima voznik več časa za, za ukrepanje. Potem pa je bilo še eno specifično vprašanje o avtosedežih za otroke. V zvezi s tem obstaja zdaj novo pravilo 129. Bomo videli, kaj bo ta uredba prinesla. Sam nisem zadovoljen s tem, kako trenutno potekajo testiranja, ampak uh, problem je, da starši otroka ne namestijo v sedež eh, na pravi način in ga tudi ne pripnejo na pravi način. Tukaj eh, pa stopi v igro usposabljanje in izobraževanje ljudi. Potem še vprašanje o evropskem vozniškem dovoljenju. Tega nisem čisto dobro zapisal. In potem je bilo nekaj še o avtonomnih vozilih, o vozilih prihodnosti če vemo kaj o tem, kako se bodo vozila spreminjala, eh, če poznate Teslo, eh, eh, vidite, da za nekaj tisoč evrov lahko prenovite sistem pri Tesli. Ta sistem je pilotnen projekt in letos številni proizvajalci preizkušajo vozila na evropskih cestah z avtonomnimi eh, sistemi, prav tako v Londonu. Kar nekaj eh, študij zdaj poteka in verjetno bomo avtonomna vozila dobili hitreje, kot si predstavljamo. Nekaj regulativnih ovir je še, eh, kar se tiče Ženevske konvencije, ampak avtonomna vozila in nova tehnologija so nam že veliko bližje, kot si morda predstavljamo. In nekateri menijo, da potem ne bo več eh, nesreč, 95 eh, odstotkov nesreč naj bi se zgodilo zaradi človeške napake. Eh, ampak v resnici ni čisto tako. Pri 95 odstotkih nesreč ljudje prispevajo k nesreči. Sami smo proučili nesreče v Nemčiji in pa v Združenem kraljestvu. In eh, potem smo eh, proučili, kako bi se odzvalo avtonomno vozilo v takih primerih. 20 odstotkov življenj bi lahko rešili. Torej, avtonomna vozila prinašajo koristi, ne bodo pa rešila vseh naših problemov. Še vedno moramo uh, avtomobile oblikovati tako, da bodo povzročili čim manjšo škodo pri nesrečah. Potem je bilo še vprašanje o EIDASu. Vozila postajajo vse lažja, tudi zelo velika vozila. Ni več tistih e, velikih motorjev, ne, vozila se zmanjšujejo. Še vedno pa je eh, tudi velikih vozil eh, precej. Eh, torej, to razmerje se spreminja, oziroma razlika postaja vse večja. Veliko je majhnih mestnih vozil in pa tudi velikih terenskih vozil. Imamo tudi inteligentne sisteme za nadzor hitrosti in uh, tukaj čakamo na poročilo Evropske komisije. Mislim, da bodo nove tehnologije rešile veliko življenj. In upam, da bomo kmalo začeli razpravljati o tem. Vprosite, eh, uh, mogoče sem zmedel gospoda Švedske. Nisem govoril o tovornjakih, ampak o terenskih vozilih. Ste pa povedali nekaj zelo uh, pametnega o izobraževanju. Mislim, da tudi pri vozilih lahko še dosežemo napredek, je pa res bistvenega pomena tudi ozaveščanje. Potem pa še eno vprašanje v zvezi s hitrostjo in kolesari. Na cesti eh, je zelo pomemben tudi očesni stik. Pomembno je, da voznik uh, iz avtomobila dobro vidi vse udeležence na cesti. Hvala. Ja, dank, Hvala lepa, gospod Kjurden, za to predavanje in tudi za vprašanja in odgovore. Sedaj pa sledi naslednja naslednje omizje in sicer regulatorni okvir in izvrševanje, izvajanje. Prvi dobi besedo Sambo Šmit iz eh, DG MUF. Vsak ima na voljo sedem minut. Gospod predsednik, gospin gospodja, hvala za to, da ste povabili službe komisije na današnjo javno predstavitev o varnosti v cestnem prometu. Želim na kratko predstaviti to, kako vidimo sedanjo situacijo in naše načrte za naprej kar zadeva dosežke pri varnosti v cestnem prometu v Evropski uniji, moramo biti zelo jasni. To je ena od velikih zgodb o uspehu. Varnost na cesti. Od tega milijoni ljudi eh, profitirajo od vseh dosežkov. V zadnjih 20 letih, odkar je to del skupnega red, pravnega reda EU, smo na desettisoče ljudi eh, Eh, oziroma smo prepričili eh, veliko žrtev, 28 tisoč eh, žrtev je manj med 2001 in 2015, pa ne samo to. Mi smo tudi globalni voditelji na področju varnosti na cestah, kar zadeva številke. Torej, verjetnost v ZDA, da postane žrtev um, cestnega prometa je dvakrat tako visoka kot v Evropski uniji, smo pa tudi svetovni voditelji pri političnih instrumentih pred nekaj. Uh, um, mesecih je, um, združ, so Združeni narodi um, deklari, ob, um, opredelili cilj, ki je zelo podoben našemu cilju pred 15 leti in sicer, da želimo razpoloviti število žrtev um, v cestnem prometu. Seveda ta razvoj ni bil vedno linearen, imeli smo boljše in slabše čase in če si ogledamo samo zadnji dve leti, moramo reči, da smo v trenutku um, upočasnitve oziroma celo stagnacije. In kar je zelo zanimivo, še bolj zanimivo, da se je tudi poudarek premaknil. Um, torej, splošno število žrtev se zmanjšuje um, delež um, ranljivih skupin pešcev, uh, kolesarjev pa se veča, tudi starejših ljudi in to vidimo. Zato se nam postavlja vprašanje, kako nadaljevati in izziv je seveda, kako ohranjati to zgodbo o uspehu in kako se prilagoditi novim situacijam. Izvedli smo oceno naše politike v zadnjem letu in gre predvsem za dve za tri zadeve, eh, kako želimo nadaljevati kot komisija. Torej gre za zakonodajno košarico, tudi zakonodajnem področju je zakonodajalec storil, opravil vso domačo nalogo. E, ta pravni red je e, popoln. Samo eno e, področje je in sicer vozilo jutrišnjega dne in povezanost med vozili. Torej, če odpravimo vse napake, ki jih naredi človek, imamo tu še velik potencial. To je za prihodnost, vendar na tem že delamo. Razen tega pa se ukvarjamo tudi z bolj klasičnimi deli zakonodaje in tu gre za zakonodajo o splošni varnosti in to je tudi predmet moje predstavitve, pa tudi varnost infrastrukture in o profesionalnih, za profesionalne voznike gre. Ali obstaja nek potencial, da izboljšamo te eh, zakonodajne akte, predvsem za zaščito ranljivih skupin, kajti to nam dela največje skrbi. Drugo področje je harmonizacija na ravni EU. Če si ogledamo to karto, ki sem jo prinesel sabo, tu vidimo zelo harmonizirano sliko. Vsa Evropa je v zeleni barvi in zeleno pomeni, da smo približno eh, pri povprečju eh, žrtev v cestnem prometu ali celo boljši. To je dobra slika. Veliko boljša, kot je pre, bila prej, ampak imamo pa tudi še nekaj alarmantno rdeče barve. To so tiste države članice, ki zaostajajo na področju varnosti v prometu. Zakaj to pravim? Torej, splošna slika je sicer dobra, ni pa dovolj dobra in to je zato spodbuda za nas vse, da bi dosegli še večjo harmonizacijo v Evropi. Ne moremo sprejeti, da varnost v, na cestah ni vrednota, um, ki bi koristila vsem ljudem, ne glede na to, kje živijo. To je seveda izjiv za vse, tudi za komisijo. Moram pa reči, da je to seveda tudi uh, zadeva pristojnosti, torej vzgoja, izvrševanje, pravosodni sistemi. To je v pristojnosti držav članic, lahko samo pomagamo, nimamo pa eh, skladov, um, s kateri, iz katerih bi lahko pomagali državam članicam za povečanje varnosti v prometu, lahko pa pomagamo s priporočili, s um, um, delavnicami, ki jih organiziramo, predvsem v tistih državah, kjer zaostajajo. In predvsem želimo računati tudi na vas, tako da v svojih volilnih okrožjih poudarjate pomen varnosti v prometu. Vse države članice eh, morajo doseči visoko raven na področju, kjer ne gre samo za eh, oblikovanje zakonodaje, temveč tudi za sodelovanje. In tretje področje, kjer smo dejavni kot Evropska komisija, je širitev obzorja. Eh, eh, on stran e, klasičnega e, razmisleka o žrtvah, temveč mislimo, da moramo upoštevati tudi hude telesne poškodbe, e, ko govorimo o varnosti cestu, na, na cestah. In s tem smo začeli že pred desetimi leti. Takrat je bilo 17 različnih definicij, kaj eh, pomeni huda telesna poškodba. Danes imamo eno definicijo tega. Dogovorili smo se za metodologijo, dogovorili smo se, kako zbirati podatke in danes smo v situaciji, ko medtem, ko tu sedim, sem zelo optimističen, da bomo že kmalo v situaciji, da bomo lahko začeli delati skupnim skupnimi evropskimi podatki o teles, hudih telesnih poškodbah, tako da bomo videli, kje prihaja do, te, do tega, kajti to ni identično s problematiko žrtov um, in potem bomo tudi bolje razumeli, kako prihaja do teh telesnih poškodb in kje je potrebno politično ukrepanje želim še enkrat povdariti to, kar je povedan, bilo povedano že v prejšnji razpravi. E, vidno večji problem za nas so urbana območja, torej mestna območja, tista območja, kjer zaradi načela subsidijarnosti ni, ne moremo neposredno intervenirati in zato moramo najti sredstva, kako pomagati državam članicam, da izboljšajo um, uspešnost na področju um, varnosti v prometu. Gospod eh, predsednik, um, nisem bil daljši od sedmih minut in hvala lepa za vašo pozornost. Hvala za vašo um, predstavitev. Naslednja pa je Ellen Towns, Townsend z Evropskega sveta za um, varnost v prometu. Predipa v imenu Evropskega sveta za prometno varnost se zahvaljujem za povabilo. ETSC želi predvsem opredeliti ukrepen osnovi dokazov. Pri, verjetno ne bom mogla povedati vse, kar sem pripravila v sedmih minutah. Eh, kar zadeva številke. Želim vam podati nekaj številk iz eh, letalskega prometa eh, in iz železniškega prometa. Seveda moramo zmanjšati število žrtev v vseh vrstah prometa, ampak če primerjamo te številke žrtev z žrtvami v cestnem prometu, imeli smo 25.845 žrtev v cestnem prometu, 203.500 tisoč poškodovanih. Situacija in nekateri pred mano so že govorili o tem, eh, ni dobra žal vidimo opočasnitev eh, pozitivnega zmanjševanja števila žrtev v cestnem prometu med 2013-2014, vendar bi zmanjševanje moralo znašati 6,7 odstotka do leta 2020. 2013-2014 pa se je ta delež zmanjšal samo za 0,2 odstotka. Potrebujemo več ukrepanja na evropski ravni in na ravni držav članic. In vam vam želim, um, povedati, kako lahko vi predspevate. Seveda gre tudi za finančni vidik te zgodbe. Uh, ob uh, e, trpljenju ljudi uh, zaradi žrtev in hudih telesnih poškodb pa gre tudi za finančne stroške. Tu imamo kalkulacijo našega sveta. Um, Torej, to, koliko prihranimo, če je manj žrtev, med 2011 in 2014. Tu vidimo številko 30 milijard. Mi želimo, da bi EU in tudi nacionalna raven namenila več. Um, sredstev, predvsem tudi za znanstveno delo na področju zmanjševanja žrtev na področju cistnega prometa. Imamo torej skupno deli, definicijo eh, hude telesne poškodbe od 2014 naprej, mi pa se zauzemamo za, tar, za cilje in tudi za ukrepe za preprečevanje hudih telesnih poškodb. Zmanjšanje hudih telesnih poškodb eh, zaostaja za zmanjšanjem števila žrtev. Tu vidimo, kalkulacijo našega sveta, minus 35 odstotkov, Evropski parlament je potrdil ta cilj in sicer v beli knjigi, vendar imamo tudi novo pisno izjavo. Do 18. aprila vas prosim vse, da podpišete in tudi da kolegi podpišejo. Mislim, da so je dobro, če imamo cilje za zmanjšanje žrtev in tudi eh, telesnih poškodb, kajti to je spodbuda za ukrepanje, predvsem tam, kjer ima eh, EU pristojnost in to so naprimer standardi eh, varnosti vozil. Eh, določanje ciljev tudi pomaga pri zdravi konkurenci med državami in iz eh, preteklih izkušenj vidimo, če eh, si ogledamo število žrtev in jo primerjamo med državami članicami, da spremljanje eh, je pomembno politično orodje za spodbujanje ukrepanja na nacionalni ravni in ravni EU. Eh, torej, pripravili smo pisno deklaracijo, ki jo lahko podpišete v zadnjih desetih dneh in tu vidimo predstavnike ETSI, pa tudi iz druge organizacije, ki bo danes še spregovorila. Eh, torej, mi želimo s to izjavo do Evropske komisije predsednika Junkarja, pa tudi eh, komisarja Bulda in zahtevamo od njih, da razmislijo o potrebi, da se um, določi ta cilj zmanjšanja telesnih poškodb čim prej, kajti menimo, da je skrajni čas za to. Če si ogledamo to malo širše. Um, Evropa je imela dolgo vizijo nič. To, ta ideja je, bila, priš, je prišla iz Evropskega parlamenta, poročilo Koh in Evropska komisija in svet sta to pozneje spred, potrdila in tudi naš svet to potrdila potrjuje, vendar potrebujemo različne strategije za dosego tega in moramo um, se ukvarjati tako z nizkovisičimi sadeži, kot tudi z novimi trendi. Naprimer, če je nekdo um, raztrisen pri božnji oziroma tudi staranje in take stvari. Um, moramo um, storiti več na področju hitrosti, na področju um, alkoholizma oziroma um, vožnje pod vplivom alkohola in uporabe um, varnostnih pasov. Vendar gre seveda tudi za varnost vozil in infrastruktur. In um, danes bomo še slišali, kako, so, kako pomembna je tudi zakonodaja na področju varnosti v prometu. In zadnja stvar, kjer eh, potrebujemo več, je varnost vozil. Vi eh, zastopate eh, prebivalce, pa tudi potrošnike. In varnost v cestnem prometu je tudi zadeva, ki se nanaša na potrošnike. In vsak potrošnik v EU naj bi imel enak dostop do varnih vozil. Trenutno pa žal temu ni tako kajti um, prodajajo se različna vozila v EU z varnostnimi ravni, ki so v nekaterih državah nižji, nižja. In mi smo zato, da bi varnost bila kot standard ugrajena v vsa vozila. In letos imamo to priložnost, kajti Eh, spremenili bomo um, uredbo o varnosti vozil in tudi varnosti pešcev. In tu se moramo lotiti predvsem eh, treh glavnih dejavnikov, ki povzročajo žrtve v prometu. To je um, alkohol, um, to je um, to je hitrost in to je varnost vozil in tudi cest. Kaj lahko storite kot eh, poslanci? Eh, vi eh, se lahko zauzamete za akcijo, za ukrepanje na evropski ravni. Evropska unija bi to morala storiti. Um, torej moramo določiti tako cilje, kot tudi sprejeti ukrepe. Um, ehm, um, naprimer, šlo bo tudi za direktivo varnosti v predorih. Uh, katero se boste ukvarjali potem, um, um, treba je bolj upoštevati tudi v zakonodaji randljive osebe v prometu, udeležence v prometu. In če uh, se vrnete domov, morate tudi svojim ministrom za promet povedati, da je treba storiti več in tudi sami morate biti zgled drugim. Morate razmisliti o tem, da če vi ravnate drugače, eh, iz tega lahko nastane bistvena razlika. Hvala za doslej opravljeno delo in veselim se eh, vaših prispevkov. Hvala, Alan Townsend. Sedaj pa gospod Konrej Kur z Dispola. Good afternoon. Good afternoon, everybody, and thank you. Hvala lepa za povabilo. Mm. Jaz eh, sem tu predstavnik TISPOLA, to je Evropska organizacija, ki povezuje vse službe prometne policije v Evropi in vseh 28 držav članic plus Norveška in Švedska so naše članice. Naš cilj je, da um, zaščitimo življenja kot policija in pred tem. Um, izhajamo iz partnerskega pristopa. Eh, bes, eh, slike lahko povejo več kot eh, besede in zato vam bom tudi pokazal, kaj delamo za varnost v prometu in zato si bomo ogledali kratek film. Tispol was established in the year 2000. The aim then was for police officers to play their part in reducing death and serious injury on the roads of Europe.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 ready to slide with the human toll on our roads. E, torej, e, videli smo, e, koliko je žrtev na evropskih cestah in sicer tako predstavnik komisije kot tudi govornica pred mano sta to že omenila. Tudi v videu smo videli te številke, tesno sodelujemo z, evropskim, z Evropsko komisijo, izvajali smo skupni projekt za večjo varnost in tudi trenutno Eh, izvajamo projekt eh, glede rešitev za zmanjšanje števila žrtev, predvsem z zagotavljanjem izvrševanja obstoječe zakonodaje. Tu imamo sedaj drugo prisojnico, eh, verjamemo v čezmejno sodelovanje, ne samo direktivo za čezmejni pregon, torej devet tednov sodelovanja čezmejno izvajamo na leto. Tu gre eh, naprimer tudi za varnost eh, tovornjakov in tako naprej, to, kar je bilo tudi omenjeno. In če vidi, se ogledamo rezultate um, prebirjanja alkohola, uh, skoraj 2 milijona teh testov izvedemo um, v samo dveh tednih pri tej operaciji. Okay. Ampak ne gre samo za delovanje, temveč tudi za to, da govorimo na različnih delavnicah in izmenjavamo dobre izkušnje. To so seminarji in delavnice, ki smo jih izvedli 2005, gre tudi za tehnološka vprašanja in velika konferenca poteka vsako leto oktobra v Manchesteru. Potem komunikacija je zelo pomembna, če želiš želite videti več eh, o naši organizaciji in o tem, kako um, um, ukrepamo pri treh glavnih vzrokih um, žrtev v cestnem prometu, eh, lahko se naročite tudi na bilten, ki ga izdajamo na spletu. Uh, in um, želimo predvsem pomagati tudi komisiji pri uh, doseganju ciljev, ki jih je opredelila pred nekaj leti. Hvala za to predavanje. Sedaj pa je naslednji na vrsti gospod Jean Rodmerš, ki je z Združenja žrtav v cestnem prometu. Hvala za organizacijo te javne predstavitve. Hvala, da ste me povabili, da tudi spregovorim. Ponavadi sem v Kijeve občinstvu pred svojim računalnikom, tako da me zelo veseli, da sem na odru. Evropska federacija žrtev prometnih nesreč je organizacija, ki se, organiz, ki se zauzema za pravice žrtev in za zmanjšanje nevarnosti cestnega prometa. Kajti poleg preprečevanja nesreče je tudi ustrezen odziv na nesreče ključen in je seveda tesno povezan s preprečevanjem. Eh, to je vidik, ki je pogosto zanemarjen in eh, obravnava po eh, nesreči ni samo zdravstveno skrba, ampak je pogosto povezana tudi z zagotavljanjem pravice. No, že v poročilu Koh smo slišali o viziji nič in o beli knjigi in kot je že bilo omenjeno, gre tu pravzaprav za zavezo, ki se uveljavlja tudi na mednarodni ravni tu eh, smo tudi že slišali statistične podatke, da se število nesreč zmanjšuje, da se zmanjšuje število smrtnih, in, eh, smrtnih žrtev in resnih poškodb. Eh, je pa res, da je še predvsem univerzitetskega prostora za nadgrado naših dejavnosti. Nekateri pravijo, da je vizija nič nemogoča, ampak eh, Francis Asiški je rekel najprej naredi tisto, kar je nujno, potem tisto, kar je možno, potem pa tisto, kar se ti je zdelo nemogoče. Uh, In že gospod Šmit je govoril o eh, ciljih trajnostnega razvoja Združenih narodov. Obstaja tudi cilj zmanjšanja poškod za 50 odstotkov do 2020. Potrebujemo torej varne eh, ceste, zlasti za ranljive uporabnike cest, eh, tu so zlasti otroci in osebe z omejeno mobilnostjo. Pogosto smo slišali, da prihaja tu pogosto do človeških napak, ki vodijo v nesreče, ima pa človeško telo uh, omejene zmogljivosti soočiti se s trkom in med uporabniki cest, pa tudi uradnimi organi in eh, proizvajalci avtomobilov je uh, skupno prepričanje, da je potrebno zagotoviti, da avtomobili ne bodo uh, povzročali smrtnih nesreč in resnih poškodb. Uh, No, ko sem se pred leti začel ukvarjati s tem področjem, je bilo veliko govora o štirih eh, E, inženirstvu v angleščini, eh, inženirstvu, izvajanju, eh, infrastrukturi. No, res je tudi infrastruktura mora biti prilagojena ljudem, potrebno je načrtovati tako za ljudi, kot tudi za avtomobile. Prav tako pa je potrebno razmišljati o uporabnikih, potrebno je pojasniti državljanom, zakaj je potrebno sprejemati ukrepe proti eh, prehitri vožnji in zagotoviti podporo v družbi. Eh, tudi Alan je pokazal to sliko v zvezi z določanjem ciljev eh, in pravi, da imamo cilje tudi kar zadeva resne poškodbe in morda bi morali vi spremeniti svoj slogan, da s prečkanjem mej ne rešujete samo življenja, ampak tudi prepečujete poškodbe. Uh, obstaja um, pisna deklaracija, ki so jo že podpisali skoraj vsi luksemburški poslanci. Pri luksemburških poslancih je, gre do stvari hitro, ker jih je samo šest, ampak tudi vsi ostali imate možnost, da jo podprete. Veliko je bilo govora o metvi 30 km na uro v mestnih območjih, eh, kjer ni potrebna hitrejša vožnja. Seveda velja načelo subsidijarnosti, ampak kot je bilo rečeno, lahko Evropska unija poda priporočila eh, oziroma igra svetovalno vlogo na področju uh, varnosti na cestah. Karima Zalik je sicer že odšla in pripravlja poročilo o vzdržni uh, mobilnosti v mestih. Morda bi morali govoriti tudi o varni mobilnosti v mestih. Torej, to je vidik, ki je tesno povezan z varnostjo in tudi zdravjem. V Evropi vsako leto 1300 od otrok umre, več kot deset tisoč jih je ranjenih. E, koliko je po vašem mnenju sprejemljiva številka, zlasti če mislite, da je lahko za vašega otroka odgovor, bi seveda moral biti nič. In e, koliko e, ljudi šele, potem, šele naknadno umre zaradi onosnaženja, zaradi drugih e, škodljivih učinkov, res je potrebno reformirati naš promet. Prehiter sem bil. Ni dobro biti prehiter. Torej, potrebno je uh, spremeniti promet in poštevati otroke, upoštevati starejše. Uh, bi poslali svoje vnuk, uh, torej uh, svoje otroke in starejše skupaj v park. Če da, potem uh, je, so očitno razmere varne, če ne, potem pa so tu težave. Potrebno je seveda zmanjšati nepotreben promet uh, in onesnaževanje. Uh, Mm, tu na desni pa vidite eh, sliko, otroško risbo iz tekmovanja, ki smo ga organizirali pred eh, leti med eh, otroki. Tu so bili narisani konji, čeprav morda ne vem, če bi bili konji rešitev, ampak ti slika spodaj pa prikazuje Kolumbijo, Bogoto. Torej, kakšen naj bo avtomobil prihodnosti? Velika večina avtomobilov je premočnih glede na pogoje, v katerih se dejansko uporabljajo. Zlasti to velja za mesta. In eh, z nekaterimi partnerji podpiramo eh, lažje in varnejše avtomobile. To bi lahko bili avtomobile prihodnosti, kajti eh, Res je, da večja moč vozil vodi tudi do, hitrejših, do večjih hitrosti in ne vem, eh, kaj, kar zadeva Richardov prispevek, morda so trenska vozila oziroma športni trenska vozila eh, varnejša, ampak vseeno so zelo nevarna za pešce in otroke v mestnem eh, okolju. Tako da smo vsekakor za avtomobile Iza in Liza, torej eh, lažje in varnejše avtomobile. To je povezano tudi z zmanjševanjem eh, emisij toplogrednih plinov in zmanjševanjem števila nesreč. Torej, zma eh, to bi pomenilo, da se zmanjša teža, eh, moč in tudi maksimalna hitrost vozila, spremeniti pa bi bilo potrebno tudi obliko sprednjega dela vozila. In če bi bili vsi eh, avtomobili skladni s tem. Eh, s temi načeli, eh, verjetno eh, bi bilo težav precej manj. Kar pa zadeva avtonomna vozila, vozila brez voznikov, to je morda nekaj bolj za jutri ali za pojutrišnjem, ampak po mojem mnenju je najbolj varen ta avto, ki ga vidite tu na eh, desni. Eh, V času, ko sem jaz govoril, je bilo 600 ljudi eh, ranjenih na robskih cestah, še več pa je ljudi, eh, katerih eh, prijatelji ali svojci so bili ranjeni. Torej, če želimo, da bo Evropa vodilna v varnosti, moramo postati bolj zeleni, kar zadeva preglednico držav in upam, da bomo vsi skupaj napredovali proti nič. Najlepša hvala. Hvala za predstavitev. Eh, z nami pa je tudi gospod, eh, z nami pa je bil tudi eh, gospod, ki ga seveda poznamo, ker je bil predsednik sveta, gospod Sender. Hvala. Nisem bila prisotna na celem sestanku, ampak. Ja. Prišla sem vsaj na prispevek gospoda Šmita in rada bi ga vprašala naslednje. Mm, glede na našo bližnjo prihodnost, eh, torej na ta parlamentarni mandat, naprimer, eh, mislim, da nujno potrebujemo sveženo varnosti. Eh, rekli ste, da je veliko stvari povezanih s subsidijarnostjo, ampak treba je pregledati direktivo o varnosti pri infrastrukturi. To je nujno potrebno. Zdaj smo že v tistem trenutku, ko prihaja do avtomatizacije vozil. Torej smo v trenutku, ko je infrastruktura ključnega pomena. E, naprimer, e, e, tako imenovana sončna avtocesta, ki jo predlaga Francija. Zaenkrat se nam to mogoče zdi neizvedljivo, ampak e, treba bo pregledati infrastrukturo glede na vso tehnologijo, ki se. Eh, razvija. Potem imamo tudi direktivo o eh, kaznih. Ta še ni zaključena. Prišlo je do kompromisa oziroma zaveze komisije, da bo pripravila tudi drugi del. E, torej, da bo nujno potrebno, da bodo kazni tudi plačane. E, država članica eh, zdaj obvesti človeka, ki je naredil prekršek. Eh, ta človek dobi obvestilo, ni pa nobene obveznosti, da to kazen tudi plača. Ni zaenkrat načina, kako ga v to prisiliti. No, eh, imeli smo nekaj proračuna na voljo za to, ampak ni bil porabljen. Rekli boste, da je bilo denarja zelo malo, ampak vseeno nimamo več proračuna, eh, ki bi bil kot tak namenjen prometu, imamo pa instrument za povezovanje Evrope, naprimer, in ta dobiva sredstva tudi za varnost na cesti. Ali nam lahko predlagate kakšno formulo, kako bi v tem cefu uh, vključili kak projekt uh, za pripravo proračuna za prihodnost? Govorili ste, da so črne točke, eh, predvsem točke v mestih in zato tudi v okviru CEFA potrebujemo določene projekte, projekte za mesta in projekte za cestno varnost. Potem pa eh, gospoda Merša želim še nekaj vprašati. Govorili ste o možganih. Ampak v tem trenutku. Eh, Eh, oziroma zdaj se začenja obdobje avtomatizacije. Sama nimam avtomobila, včasih ga najamem, ampak vsak najet avtomobil uh, že ima vgrajeno pomoč za parkiranje in določene druge avtomatske sisteme. In možgani eh, tako ne mislijo več. Včasih je to dobro, včasih pa slabo. Zanima me, kaj mislite o tem razvoju, ko bodo avtomobili imeli sicer neke algoritme, ne bodo pa imeli možganov. In strinjam se, da bi tudi za tretje države morali narediti več. One nas prosijo za to. In demokratizacija se, se najbolj pozna pri eh, higieni in pa pri cestni varnosti. Zato mislim, da bi na tem področju morali nekaj narediti tudi za eh, tretje države. Eh, Naprimer, Maroko nas prosi za pomoč in tam je res, res smrtno nevarno voziti po njihovih cestah. Hvala. Pravi, ja, je to file gmelj. Najlepša hvala, ker vas je veliko prosilo za besedo. Moramo imeti čas za govor na minuto in pol za vprašanje in potem dve minuti za odgovor. Olga Silanova, Petar Lundgren in Karim Adeli iz te liste. To je torej seznam govornikov. Kit Telep je prvi. Ja, malo me je že skrbelo, predsednik. Hvala lepa. Imam dve kratki vprašanji, obe za komisijo. 30 km na uro območja eh, omenjenih hitrosti v urbanih območjih. Imate občutek, da to deluje? In kako lahko Evropska unija podpre razširitev tovrstnih con? In pa drugo vprašanje, omeni, omenili ste, da pripravljate revizijo direktive o varnosti vozil. Kaj si lahko obetamo kar zadeva varnost HGV, eh, zlasti kar zadeva pešce in kolesarje. Hvala. Hvala tudi za kratki vprašanje. Ismail Ertuk. Najlepša hvala. Hvala tudi vsem strokovnjakom, ki so z nami. Imam dve vprašanje že leta v Evropski uniji delamo na tem, da bi izboljšali varnost in zmanjšali število smrtnih nesreč, naj gre za tehnične izboljšave ali za varnejše kabine za voznike tovornjakov. E, no, ampak lahko sprememo najboljše zakonodajo, ampak če se ne bo izvajala v državah članicah, potem to ne bo prineslo nič. In zato sprašujem, kako vi e, vidite, kako naj Evropska eh, unija oziroma Evropska komisija eh, obravnava države članice spričo tega izvajanja zakonodaje. Eh, in pa kar zadeva avtomobile prihodnosti in avtonomna vozila, na tem področju strani Evropske komisije nekaj manjka, neka zbirka idej, neka zelena knjiga, glede tega, eh, v, kire, v katero smer naj gremo naprej. Tu gre za številna odprta vprašanja od varnosti do odgovornosti do, tri, do tretjih oseb do varstva podatkov. Najlepša hvala, Dieter Lebrehoht. Najlepša hvala, hvala vsem govornikom. Imam konkretno vprašanje za predstavnika Tispola ali imate težave z evropskimi pravili za varstvo podatkov eh, znotraj TISPOLA in pri sodelovanju s Frontexom, Europolom in drugimi, ali stvari dobro delujejo. Hvala. Hvala, Jackie Foster. Najlepša hvala, predsednik. Se upravičujem, da sem zamudila eh, začetek. Imam pa nekaj vprašanj. Prvo, kar bi izpostavila, so kolesa. Sama imam kolo poleg avtomobila in vidim številne kolesarje, ki se ne ozirajo na prometno zakonodajo, vozijo brez luči, vozijo rdečo in so jasno zelo ranljivi. Pogosto pa so potem vozniki vozil ali tovornjakov tisti, ki se znajdejo v težavah. Mislim, da bi tudi za uh, eh, kolesari morali predvideti neke vrste zavarovanja, pa vedite, da zelo podpiram kolesarjenje. Kar pa zadeva nesreče v urbanih območjih, imeli smo več eh, schem varnosti, ki se uveljavljajo v zadnjih letih, od eh, prehodov za pešce do ležečih policajev, do podobnega. In eh, več bi morali imeti izobraževanje v šolah, kajti. Eh, pogosto so prav otroci upleteni v to vrstne nesreče. Ker pa zadeva ozaveščenost na splošno, mislim, da se standardi vožnje niso izboljšali, čeprav je tehnologija avtomobilih marsikaj olajšala. V zadnjih 20 letih je bistveno preveč ljudi, ki eh, se vozi na okrog in sploh ne ve, kaj, kako hitro se vozi avto in kaj se dogaja okrog njih. Tako da mislim, da bi potrebovali strože kriterije za pridobitev vozniškega dovoljenja. Eh, Eh, in pa za konec še nekaj glede avtocest. Res je, eh, hitrost ubija, ampak na avtocestah, bila sem na avtocesti, ko so eh, avtomobili po voznem pasu in to avtomobili, ne kamioni, vozili 60 km na uro in nastala je veliko težav, zato ker so jih poskušali tovornjaki prehitevati. Skratka, tu res manjka ozaveščenosti. In v Združenem kraljestvu imamo uh, ekrane nad uh, voziščem uh, in uh, ki pravijo, da uh, dežuje, kadar dežuje, da sledi cona 60 km na uro čez ne vem koliko kilometrov. Skratka, toliko je nekih sporočil, da so ljudje zaradi tega čisto zmedeni. Skratka, veliko bolj bi morali razmisliti o tem, katere informacije so res bistvene za voznike. In bom vesela, če bo kdo želel pokomentirati. Najlepša hvala, Dedr Klun. Hvala, gospod predsednik, hvala. Eh, vsem govornikom veliko informacij smo slišali in eh, seveda je cestna varnost zelo pomembna. Eh, ključni pa so zlasti cilji za zmanjšanje nesreč in spoštovanje teh ciljev. Kar zadeva vožnjo pod vplivom alkohola, kateri so po vašem mnenju najbolj učinkoviti načini, kako se temu zoprstaviti in uh, Kako komisija glede na to? Hvala, ker ima del. Merci, le... Hvala, gospod predsednik. Sem precej žalostna, da nišče odgovornikov na odru ni omenil eh, finančnih stroškov nesreč in vpliva na stroške zdravljenja. Eh, tu gre za ključne elemente, o katerih bi se morala vrteti razprava zlasti na ravni predsednikov držav. Predsedniki držav nam bodo verjetno rekli, da gre tu za področje subsidijarnosti, ampak vendarle. Eh, Evropska komisija želi stvari spremeniti, pritisniti eh, tudi parlament. Želi stvariti svoje. Veliko krat nas pozivate, naj se zoprestavimo državam članicam, ampak Eh, težava je v tem, če pač ne izvajamo stvari, ki smo jih e, uredili zakonodajo. Sama sem pročevalka za trajnostni mestni promet in tam e, je jasno, da e, naprimer imamo konvencijo županov, ki so e, dokaj vplivni in lahko bi tudi z njihovo pomočjo, naprimer, res posod uveljavili omejitev 30 km na uro. E, in še nekaj, kar je pomembno in o čemer ni nihče uh, govoril. Uh, govorim o vzpostavitvi evropskega vozniškega dovoljenja z novimi kriteriji. Ali komisija razmišlja o tem, uh, eh, kaj ti, kar zadeva čezmejne sporazume, uh, pravim zdaj naključno, Naprimer, nekega italijana ujamejo na avtocesti v Franciji in potem uh, Eh, pride do eh, izterjave in tako dalje. Eh, to so stvari, ki se dogajajo vsak dan in eh, mislim, da je tudi urejanje tega eh, ključno za cestno varnost. Najlepša hvala, Peter Lingen. Hvala, bom spregovoril kar o angleščini. Presenečen sem, da je še vedno toliko ljudi, ki ne uporablja varnostnih pasov. Eh, in e, tudi toliko ljudi, ki so pripravljeni voziti pod vplivom alkohola. E, verjetno veste, da sem ljubitelj avtomobilov, imam sedem, vozil, tudi, e, sedem avtomobilov, tudi dva športna avtomobila in rad se čim hitreje vozim po gozdnih cestah, sem ljubitelj relija. Eh, ampak tam imaš varnostno kletko v vozilu in imaš poseben eh, varnostni pas s šestimi točkami in to je nekaj, kar vam bo rešilo življenje, če se kaj zgodi med tekmovanjem. Sam sem se kar nekajkrat resno zaletel. Ampak vsakeč sem enostavno pač odpel pas in izstopil iz vozila. In vedno se sprašujem, zakaj proizvajalci vozil ne izvedejo uh, Eh, neke enostavnejše različice kletke. Seveda ni mogoče imeti celotne kletke v normalnem avtomobilu, ampak obstaja možnost, da bi imeli neko enostavnejšo različico, ki bi bila ugrajena v notranjost eh, kabine vozila. To je nekaj, kar bi, naprimer, eh, po mojem mnenju, bilo v dometu proizvajalcev vozil. Slišali smo tudi o ISI, sliši se zelo lepo in prijetno dokler ne veš, da to pomeni inteligentno prilagajanje hitrosti. To pa mi ni všeč. Ni mi všeč ta pristop velikega brata v smislu, jaz vam bom povedal, kaj boste storili, to mi res ni všeč. Hvala. Hvala, Olga Selenova. Najlepša hvala za besedo. Moje vprašanje je namenjeno gospodu Šmitu z Evropske komisije in sicer bi želela njegov odziv na to, kar so povedali eh, drugi. Eh, in sicer eh, je bilo govora o pomankanju podatkov o eh, dejanskih prometnih dogodkih. Ali lahko komisija na tem področju kaj spremeni? Potem drugo vprašanje, kar zadeva cilj zmanjšanja števila resnih nesreč. Eh, vsi trije govorniki so to omenjali in eh, med nami je vrsta poslancev, ki smo prepričani, da je opredelitev cilja v strategiji, eh, torej cilja glede zmanjšanja prometnih nesreč pomembno, kajti prizadevanja brez ciljev so težko učinkovita. Veliko nas je podpisalo opisno deklaracijo. In gospod Šmit je bil v svoji predstavitvi zelo optimističen. Tako da sem pravzaprav pričakovala, da nam bo povedal, kakšen bi tu bil realističen cilj na tem področju. In uh, upam, da bo komisija tudi dejansko se zauzela za tak cilj. Ja, komisija se je zauzela tudi za to, da bo uh, razmislila oziroma da bo preverjala, čas počitka in vožnje in tako dalje. Ampak nobena zakonodaja ni učinkovita, če ni nadzora, kar zadeva hitrost. Tudi Jackie Foster je to omenjala. Prav se mi zdi, da bi nadzorovali tudi eh, kolesarje, ki se po noči vozijo brez luči. Eh, ne razumem eh, kolesarjev, ki to počnejo in se potem pritožujejo, da je, to ne, da je nevarno kolesariti. V Berlinu, na primer, imamo 20 eh, vozil policije, eh, ki lahko preverjajo hitrost, pa se uporabljajo samo 11 minut na dan poprečno, zato ker eh, naj bi imeli policisti preveč dela na drugih področjih. Skratka, če ni nadzora, potem je kršitev vedno več in to je težava v Evropski uniji. To je povezano tudi zlasti z odsotnostjo nadzora in zato me zanima, kako bo komisija tu eh, intervenirala. Eh, Naprimer, pri časih vožnje in počitka ste končno eh, začeli to početi in zato se sprašujem, kdaj bomo dejansko videli tudi nadzor v mestih. Zdaj pa glede na to, da imamo čas omejen, imate govorniki po dve minuti in pol za odgovore. Najprej gospod Šmit. Najlepša hvala, gospod predsednik. Eh, bom poskusil odgovoriti v nekaj minutah. Najprej, kar zadeva podatke. Mislim, da imamo dovolj podatkov, kar zadeva smrti v prometu. Težava pa je v tem, da eh, ne moramo raziskovati nesreč, da ne moramo preiskovati vzrokov posameznih nesreč. To je zelo drago početje. In eh, to enostavno po vsej Evropi ne obstaja in zelo težko bo to uveljaviti, tudi sredstva eh, CEP niso primerna da, za financiranje takih dejavnosti. Kar zadeva eh, najresnejše poškodbe, mislim, da se vsi strinjamo. Opredelitev ciljev Eh, in nekih referenčnih eh, vrednosti je zelo dobro delovala v preteklosti pri smrtnih žrtvah. In zdaj moramo dejansko eh, preveriti, kako stabilne so številke, ki jih dobivamo iz držav članic, kakšno sliko nam prikazujejo in potem je potrebno preveriti, kaj si lahko kot Evropska unija zastavimo za cilj, ampak v mestnem času nič nikomur ne preprečuje, da bi si sam zastavil cilje, kar zadeva resne poškodbe. Vsaka država lahko sama opredeli svoje cilje in mi jih lahko samo spodbujamo pri tem. Ampak nakratko še o drugih vprašanjih. E, infrastruktura omejitev 30 km na uro. To, to ni nobenega vprašanja. Ta omejitev prispeva k zmanjševanju števila nesreč in poškod. Vprašanje pa je, kako priti do tega, v čigavi pristojnosti je to. In tu si moramo res zastaviti vprašanje, ali je to stvar Evropske unije, da posameznim občinam predpiše, kako naj se tega lotevajo, ali naj jih raje spodbujamo k temu, da resno vzamejo to priporočilo. In da eh, uveljavijo eh, to vrstne cune tam, kjer je to smiselno, naprimer eh, pri eh, izvozih ali pred šolami. Kar pa zadeva vprašanje gospe Sender, kar zadeva direktivo oziroma uredbo o zagotavljanju varnosti cestnega prometa, res načrtujemo prenovo in eh, verjetno bomo do konca leta eh, oblikovali nek predlog, ampak eh, tu je zelo ključen element, kajti ta direktiva bo uvedla ravno taka načela, naprimer, da preden se karkoli zgradi, je potrebno razmišljati o tem, kako bo to vplivalo na potek prometa, da je potrebno preverjati, kako se rešitve obnesejo v praksi. Uh, To bo veljalo tudi za eh, vse evropska omrežja. Tam bomo seveda poskušali prepoznati dobre prakse in jih razširjati. In pa še kar zadeva eh, direktivo o varnosti. Kolegi z generalnega direktorata izdelujejo cel seznam tehničnih asistenčnih sistemov, ki bi jih lahko uporabljali za zaščito ranljivih uporabnikov prometa. Spremenili smo direktivo o e, masah e, in eh, cilj je, da bi v tem predlogu in prihajajočih predlogih dejansko oblikovali nek predlog o tem, kakšni bodo no, kakšni, kakšna bodo nova tovorna vozila, da bodo dejansko zagotavljala zaščito najranljivejših. Eh, no, gre za vrsto asistenčnih sistemov, ampak eh, tega, za vse to nimam časa in pa še vprašanje alkohola. Gre seveda za zelo resno vprašanje, ampak eh, tudi v kontekstu izobraževanja in vozniškega dovoljenja vedno pridemo do tega, da se zakonodajalec takrat leta 2000 ni uspel nekako pri, pritepsti do tega, da bi imeli enotne standarde za vozniška dovoljenja po vsej Evropi. Kot komisija poskušamo podati neka priporočila, vsaj kar zadeva večjo uskladitev eh, izobraževanja, zato da bi s tem eh, odpravili določene težave. Gospod predsednik, mislim, da je dve minuti in pol zelo kratko za odgovore na sada vprašanja. Vem, hvala. Naslednja je gospod Townsend. Najlepša hvala. No, če poskušam odgovoriti na nekatera vprašanja in komentarje. Najprej vožnja pod vplivom alkohola. Tu je še vedno eden od glavnih eh, povzročiteljev oziroma vzrokov za smrtne nesreče. V eh, okviru direktive o splošni varnosti lahko zagotovimo, da eh, bomo vsa vozila opremili z eh, ključavnicami, z alkotesti. Eh, Zlasti je to eh, relevantno za tiste eh, voznike, ki so že, imeli, eh, ki so že bili upleteni v prekrške. Potrebujemo, vsi se zauzemamo, mi se zauzemamo za ničelno dovoljeno stopno alkohola v krvi in pa potrebno je seveda zlasti spremeniti kulturo in način razmišljanja. Prehitra vožna je drugi, druga velika prednostna naloga za nas potrebujemo celovit pristop do tega, ki bo vključeval to, če mora pravimo inteligentna pomoč pri eh, določanju hitrosti. Eh, gre za to, da imate informacije o tem, kakšna je hitrostna omejitev na cesti, po kateri se vozite. Eh, Želimo pa se tudi, veselimo pa se tudi revizije direktive o varnosti infrastrukture, kajti tudi s tem lahko zmanjšamo hitrost na eh, podeželskih cestah, pa tudi v mestih, kajti želimo si seveda, da bi se ti instrumenti, ki jih prinaša direktiva, čim širše uporabljali. Varnost tovornjakov je tudi prednostna naloga za nas in želeli bi, da bi se to znašlo na, eh, v načrtih Evropske komisije. Računamo na vašo podporo, da bomo nadaljevali z delom glede zmanjšanja dimenzij in teže. Potrebno je zagotoviti, da bodo proizvajalci tovornjakov morali eh, oblikovati varnejše sprednje dele vozil, ki bodo bolj varni za. Eh, uporabnike, za, za udeležence v prometu, pa tudi za vozila. Potnojimna pa je tudi eh, zaščita podvozja in stranska zaščita v primeru nesreče. Kar zadeva eh, čezmejno izvajanje, parlament je izrekel jasno podporo in nas seveda zanima predvsem izvajanje. Upamo, da bomo zagotovili, da bo plačilo eh, izdanih kazni dejansko obvezno in da imamo tudi neko minimalno raven kakovosti glede tega, kako se hitrost meri v posameznih državah. In pa še eh, zelo eh, spodbudno je to, kar slišimo o zavezujočih ciljih oziroma o zadanih ciljih pri zmanjševanju žrtev in upamo, da se bo to kaj uresničilo. Naslednji je Kunrikur. Najlepša hvala, gospod predsednik. Mislim, da smo dobili eno neposredno vprašanje gospoda Koha, če imamo težave z varstvom podatkom. Mi smo nevladna organizacija, vsi operativni podatki tečejo preko naših organizacij in tudi preko Europola, s katerim dobro sodelujemo. Mi poskušamo uh, usklajevati uh, in povezovati. Eh, ampak eh, pri, z operativnimi podatki mi sami nimamo kaj dosti opravka. Potem, kar zadeva ukrepe, eh, odzval bi se na vprašanje v zvezi z ISO, to bi pomenilo, da lahko sprostimo zmogljivosti, ki so zdaj namenjene preverjanju hitrosti. Lahko bi se bolj posvetili preverjanju drog, preverjanju alkohola, naprimer uporabi telefonov med vožnjo in z sproščenimi zmogljivostmi bi lahko bolje nadzorovali ta področja. Potem naslednja točka. Več kot je bilo rečeno, da imamo lahko dobra pravila, naprimer omejitev 30 v mestih, ampak če nišče tega ne nadzoruje, je to nesmiselno. In to je tisto, kar vidimo v številnih državah, eh, ker se poraja kriza v številnih državah vidimo to, da ni več eh, naložb, niti v izvajanje, niti v varnostne ukrepe. Eh, in to je škoda, ker ne moramo nehati vlagati v reševanje življenj, pa naj gre tu za delo policije ali za izobraževanje. Eh, in če bo izobraževanje seveda učinkovito, policija ne bo imela dela in mi bi bili tega zelo veseli, ker to bi pomenilo, da ne bi bilo težav. In Zato upam, da bomo, boste vsi dejansko tudi v svojih državah se zauzemali za to, da bo varnost prometa ostala na dnevnem redu tudi v kriznih časih. Hvala. Hvala, zdaj pa Žanot Merš. Najlepša hvala, gospod predsednik, tudi samo spregovoril nemško. No, v dveh minutah bom težko povedal vse, kar sem želel, ampak. V večji meri je potrebno upoštevati ljudi. Ljudje grešijo, kot je bilo rečeno, ampak e, potrebno je tudi uh, jasno razlikovanje, zato da bomo stvari lahko spremenili. Kar zadeva tri dejavnike smrti, bi dodal še četrtega, to je vračanje pozornosti, ne samo hitrost ali uh, vožnja pod vplivom alkohola ali drug uh, ali brezvarnostnega pasu. Uh, Eh, pa tudi eh, otroški sedeži so pomembni. Poznam belgijsko študijo, ki je pokazala, da od štirih eh, otrok v sedežih so, so samo trije pravilno privezani. Mm, in imam unuke in pričakujem še enega. In, uh, ko, ko sem se prvič s tem soočil, sem prebral navodila, kako jih prav privezati in vem, da je to precej zapleteno. Ampak iz eh, napak se lahko kaj naučimo, če bi eh, imeli več podatkov, več raziskav, bi lahko zagotovili, da se stvari ne ponavljajo. Potrebujemo torej več disciplinarne preiskave eh, nesreč, zato da bomo imeli eh, več informacij o tem, kaj se kje dogaja in da bomo lahko ukrepali. Eh, Potem pa je bila tu še grafika, ki mi je bila zelo všeč, to je bila piramida. Na vrhu so bili najbolj ranljivi udeleženci v prometu, to so otroci, kolesarji, težci. To so tisti, ki so. Uh, Najbolj ranljivi, hitro se poškodujejo, in zato je seveda večji del odgovornosti na tistih, ki sedijo v varnih avtomobilih ampak tudi v, eh, potrebno je zagotoviti, da če nekdo povozi otroka, ne moramo eh, prelagati civilne odgovornosti na otroka. Torej tudi na področju pravosodja je to pomembno. Kar pa zadeva avtonomna vozila, tudi z avtomatskim vozilom se lahko znajdemo v eh, gneči. Eh, Eh, in bolje bi bilo, če bi zmanjšali število vozil in se bolj aktivno gibali. Eh, Kar ima dalje omenjena tudi stroški. Stroški so eh, bistveno višji, kot si predstavljamo, zlasti, če upoštevamo tudi stroške zdravstvene oskrbe najtežjih poškodb. Najlepša hvala. Hvala vsem govornikom sedaj pa prehajamo na tretji del o uporabnikih cest, proizvajalcih avtomobilov in sistemih za pomoč voznikov. Tako da kar vabim na udar naslednji krok govornikov. So, wie gesagt, es geht hier um road Kot rečeno, govorili bomo o uporabnikih cest, proizvajalcih avtomobilov in sistemih za pomoč voznikov. Prvi govornik je Matijas Kurcek iz uh, eh, VCD, torej prometnega kluba Nemčije. So. Um, Spoštovani gospod predsednik, drage poslanke in poslanci, gospe in gospodje, najlepša hvala za povabilo. Uh, sem Matthias Kurzek, Salcedija, avtokluba um, Nemčije. E, torej, mi smo za e, okolju prijazen tovorni promet in e, zauzemamo se za vse okolju prijazne ljudi. Gre za to, da se ljudje spoštujejo med sabo v cestnem prometu, bodi si, da so pešci, bodi si, da so vozniki avtomobila ali tudi, da uh, gre za železnico. Um, Pozivi pogosto stanejo veliko, vendar nimajo učinka. Treba je prestopke ustrezno kaznovati, treba je zagotoviti spoštovanje pravil. Eh, uvedba varnostnega pasu v 70. in 80. letih je to um, pokazala. Poziv sam ne vodi k večji varnosti, šele denarna kazni od 1984. leta v Nemčiji um, ehm, privedle do tega, da več kot 90 odstotkov potnikov uporablja varnostni pas. Vision Zero to je cilj Evropske unije. V Nemčiji pa se povečujejo številke žrtev v cestnem prometu od 2014-2015. E, tehnične rešitve, boljša zdravstvena oskrba, to je sicer res, po drugi strani pa imamo tudi bolj tvega način vožnja. V Nemčiji imamo razmeroma sodoben vozni park, vozno floto in zato um, prihaja tudi do več nesreč in do tvega nebožnja. Zato, ker je sicer varnost um, bolj um, um, ugrajena v vozilo, zato pa ljudje vozijo potem bolj tvegano. In tudi pri avtomatizirani vožnji je treba povedati, če, um, vzam, če um, um, torej, da bi to bilo varno samo, če se uvedejo tudi najvišje hitrosti, ki so potem dovoljenje za prehitevanje, naprimer na avtocestah in tako naprej. Malo se bom osredotočil na Nemčijo. Nemčija je edina država, kjer nimamo omejitve hitrosti na avtocestah. V Nemčiji pravimo, da so avtoceste same po sebi že varne. To sicer um, velja sorazmerno z dolžino avtocest, vendar več, ko je prometa, več je tudi omejitev. Zato je treba povedati, da. Um, če eh, je na cesti, na avtocesti veliko eh, prometa, potem se uvedejo tudi eh, omejitve hitrosti. Problem se pojavlja tudi pri izgradnji infrastrukture. Torej, boljša infrastruktura vodi do višje hitrosti važnja in tudi tu eh, samo izgradnja ne vodi do cilja. Treba je uvesti omejitve hitrosti in to tudi nadzirati. Eh, učinkovitost um, omejitev hitrosti. Um, v Nemčiji je bila izvedena samo ena študija in sicer na nekem avtocestnem odseku med Vičtokom in Evropinom eh, so 2003 eh, uvedli omejitev hitrosti za povečanje varnosti in to tudi znanstveno spremljali. Na tem odseku, to je na avtocesti med Hamburgom in Berlinom, so ugotavljali eh, veliko število prometnih nesreč, eh, predvsem eh, tudi z mm, veliko umrljivostjo žrtev, čeprav je cesta pravzaprav ravna in pregledna. Z uvidbo omejitve hitrosti to vidimo na tej karti 2003 se je število smrtnih žrtev masivno povečalo, 2003 celo na en, na, ni bilo nobene žrtve in 75 e, odstotkov manj smrtnih žrtev, takšen je trend na tem odsegu in to se je potem prilagodilo nemškemu trendu, torej imamo do danes e, padajoče številke e, v tem odseku. No. Was ist jetzt? So. Ähm, ein Tempolimit in Deutschland. Äh, omejitev hitrosti v Nemčiji je pomembna tudi za Evropo iz dveh razlogov. Prvič, eh, vozila je treba graditi tako, da zmorejo visoke hitrosti, tako da jih je možno voziti tudi na uh, avtocestah v Nemčiji to je pomembna točka in potem tudi višja hitrost vodi do močnejših motorjev in v cestnem prometu to povzroča višjo porabo goriva. Se pravi, izpust CO2 ja v Evropi in v svetu se povečuje eh, zaradi eh, tih um, nemških vozil in zato, ker nimamo omejitve hitrosti na nemških avtocestah. Potem naslednja točka, ki je pomembna za varnost, je 30 km/h km v krajih. Um, in sicer bi moralo biti za voznika jasno, da pa vsot velja tempo 30 v mestih. Na glavnih cestah se seveda lahko uvede tudi hitrost 50 km. Ampak, če se to potem spet ponavlja, potem eh, to pomeni za voznika, da če takega signala ni, potem je eh, redna hitrost v mestih 30 in to bi bila pomembna točka, ki bi prispevala k večji varnosti v prometu. In ravno v mm, krajevnem območju je treba vedeti, da 95 odstotkov nesreč z otroki, s mm, kolesarji, eh, jih povzročajo eh, eh, vozniki. Torej tu obstaja na vsak način potencial za zmanjšanje. Razen tega nobeno drugo tehnično orodje, ki povzroči 22 tisoč smrtnih žrtev v Evropi, bi v EU dobil, dobil um, dovoljanje za uporabo. Zato je zelo pomembno, da delamo za zagotovitev večje eh, prometne varnosti. Hvala vam za to, da se um, angažirate za to, torej 130 eh, km na uro v vsej Evropi na avtocestah bi bilo dobro, 30 km v urbanih območjih tudi zaradi varstva okolja in zaradi premeščanja prometa z eh, ceste na železnico. Potem tudi, da bi težja vozila um, klasificirali kot lahka tovorna vozila, potem manj težkih tovornjakov, nobenih zelo težkih eh, tovornjakov in tudi nižje um, um, vrednosti, kar zadeva eh, dovoljen nivo alkohola. Hvala za vašo pozornost, to sem vam hotel povedati. Hvala. Naslednji je na vrsti Paulus Nunes de Mura z European Alcohol. Policy Alliance Eurocare. I can ask you to change the slides. Okay. Uh... Pozdravljeni vsi skupaj. Moje ime je Paolo Nunes de Moura in sem uh, politični uradnik v Eurocare uh, sedežem v Bruslju. Kot lahko vidite, je to naša spletna stran. Mi smo uh, združenje nevladnih uh, javnih zdravstvenih organizacij, eh, delujemo pa za zmanjšanje in preventivo. Eh, imamo 30 eh, oziroma 60 organizacij, članic po 30 evropskih državah. Vprašanje alkohola je zelo široko. Mi se pa še specifično ukvarjamo tudi s cestno varnostjo, kot vidite tudi na vrhu naše spletne strani podpiramo delo Evropskega sveta za varnost v prometu in pa Svetovne zdravstvene organizacije. E, torej Evropski svet za varnost v prometu, ETSC, e, je naš partner. V tem trenutku e, podpiramo kampanjo ETSC-ja in sicer pozivamo komisijo naj pripravi eh, že dolgo pričakovane cilje za zmanjšanje poškodb na cestah. Mm, vabim vas, da tudi vi sodelujete pri tej kampanji. Imamo specifična priporočila za politike, ko gre za vožno pod vplivom alkohola. E, torej, naša priporočila govorijo o tem, da e, ne smete e, piti, kadar vozite. Smo pa tudi za kanoniziran sistem po Evropi. Poleg tega, če obstajajo zakoni, jih je treba izvajati in obstajati morajo ustrezna sredstva in mehanizmi, da lahko Eh, te zakone tudi izvajamo. Potem eh, testi eh, preverjanja vožne pod vplivom alkohola zagovarjamo tudi kazni, ki morajo biti harmonizirane po Evropi. In pa informacije v zvezi s tem tudi pri šoli vožnje. Želimo tudi prepovedati prodajo alkohola na uh, bencinskih črpalkah in pa počivališčih na avtocesti. Potem uh, želimo tudi prepoved uh, oziroma teste pri profesionalnih voznikih in pri tistih, ki so že uh, povzročili prekrške s tem v zvezi, pa tudi želimo, da uh, industrija alkoholnih pijač eh, opozarja pivce o nevarnostih uh, pitja pred in med vožnjo. Prej sem govoril o specifičnih priporočilih uh, za to, kako zmanjšati škodo zaradi alkohola. Uh, ko gre za obnašanje na cesti, vendar pa moramo razmisliti tudi o širših priporočilih v kontekstu vožnje pod vplivom alkohola. Eh, se zdi, da je prednostna naloga v dostopnosti in pa tudi eh, v izvajanju pregona. v Evropski uniji imamo problem, mm, sicer ta problem zadeva alkoholno industrijo. Zdi se, kot da ta industrija podpira vožnjo pod vplivom alkohola. Tak je vsaj vtis, ki ga dobimo. Industrija alkoholnih eh, pijač sicer podpira naša prizadevanja, da se zmanjša vožnja pod vplivom alkohola, po drugi strani pa ta prizadevanja tudi spodkopavajo. Ko gre naprimer za širša prizadevanja na tem področju, kako odpraviti škodo zaradi uživanja alkohola. Svetovna zdravstvena organizacija in OECD tudi pravita, da je cena pomembna uh, prioriteta. Škotska vlada eh, želi postaviti minimalno ceno na enoto. In izhajajo iz priporočil Svetovne zdravstvene organizacije, Eh, alkoholna industrija pa temu nasprotuje. In eh, ta zadeva se zdaj dogaja na škotskem. Eh, pa še nekaj bi povedal, nekaj, kar še ni povezano z zakonodajo, pa vendarle obstaja problem na tem področju. To je etičen problem. Govorim o industriji žganih pijač, ki Eh, v veliki meri sponzorirajo tekmovanja Formule 1. In mislim, da s tem ustvarjajo neko povezavo ne samo med pitjem in vožno, ampak tudi hitrostjo in eh, pitjem alkohola. Eh, veliko vas je omenjalo tudi hitrost in po mojem je ta povezava zelo neprimerna. želimo, da se eh, predstavniki te industrije umaknejo iz športa, še posebej iz Formule 1. Eh, s tem pa bi tudi zaključil prispevek. Hvala. Hvala lepa. Naslednji pa je Franko Burcio iz Azija. Združenja evropskih proizvajalcev avtomobilov. Hvala, pozdravljeni gospe in gospodje, hvala, da lahko sodelujem na tem dogodku eh, v okviru eh, ASEE, eh, Evropskega združenja proizvajalcev avtomobilov. Tukaj vidite, kateri so naši člani, to so proizvajalci komercialnih vozil in pa osebnih vozil. Okay. Uh, Na tem diagramu vidite, da uh, se število žrtev in poškodovanih eh, zmanjšuje, ta trend je pozitiven, kot so povedali že kolegi pred menoj, vendar pa moramo narediti več. Naj si ogledamo še številke eh, žrtev, glede na število prevoženih kilometrov. In v, na tej tabeli vidite, da je povprečje v Evropi 59 eh, smrtnih žrtev na 10 eh, milijard prevoženih kilometrov. Eh, Švedska in Združeno kraljestvo imata dobre rezultate, še posebej v primerjavi s primerljivimi državami, kar se tiče voznega parka in pa infrastrukture. Taki podobni državi sta naprimer Avstrija in Belgija. tri elemente imamo, s katerimi lahko izboljšamo eh, cestno varnost. To so voznik, infrastruktura in pa vozilo. In potrebujemo bolj integriran pristop. Kot so že pokazali številke, menimo, da eh, potencijalne koristi netehničnih eh, elementov še niso v celoti izkoriščene. No, bom dal še en primer. Na švedskem so eh, na cestah na podeželju uvedli eh, žičnate ograje za ločevanje pasov in eh, smrtnih žrtev je bilo kar za 76 odstotkov manj. Proizvajalci avtomobilov tudi prispevajo k iskanju ustreznih rešitev za večjo varnost. Eh, naprimer, ko gre za zaviranje v sili, eh, potem imamo sistem eh, za nadzor, da vozilo ostane na istem pasu in podobne sisteme. Proizvajalci so tudi aktivni pri definiciji teh sistemov. No, glede hitrosti, ne bojim, da vozila že imajo vgrajene sisteme za ohranjanje ustrezne hitrosti, imamo pa dva izziva. Potrebujemo uniformne kriterije za eh, omejitve hitrosti po Evropi, pa tudi infrastruktura mora biti prilagojena. Eh, da lahko zagotavlja informacije o omejitvah hitrosti vožnja pod vplivom alkohola je zelo resna tema. Zdaj že imamo določeno tehnologijo, ki pomaga tudi na tem področju, ampak eh, ta se še ne uporablja in eh, še ni primerna za širšo uporabo. Več eh, Eh, sekund ali minut celo je potrebnih za ustrezno analizo. Eh, proizvajalci bodo zagotovili, da bodo vsa nova vozila opremljena z eh, preprečitvijo zagona vozila, če je voznik pod vplivom alkohola. Tukaj vidite tudi seznam podjetij, ki sodelujejo pri tem projektu, torej gre za razvoj tehnologije na tem področju. Torej, ta projekt zdaj poteka, gre pa za to, da se pomaga vozniku. Tukaj pa gre za trend eh, glede starosti vozil v različnih državah EU. Uh, eh, Povpreč je danes je okrog 10 let, v prihodnosti pa bo 10 let potrebnih eh, za to, da bo 50 odstotkov vozil, eh, ki vozijo po cestah, eh, ustrezno opremljenih. Še zaključki, treba izboljšati obnašanje voznikov in pa infrastrukturo in tako bomo dosegli številne koristi na področju cestne varnosti. Potem eh, pri vozilih se zdaj osredotočamo na aktivne varnostne sisteme, s katerimi bi se izognili nesrečam. Tretja stvar, preproste intervencije na cestah eh, so pokazale, da obstaja še velik potencial za izboljšanje cestne varnosti. Potem koristi ukrepov na področju eh, ozaveščanja voznikov in pa infrastrukture. Ehm, te koristi so takojšnje narave, pri vozilih pa bomo čakali deset let. E, vozila so tudi vse bolj povezana. In na ta način e, bodo omogočene povezave med vsemi akteri za izboljšanje cestne varnosti. Kot so omenili že kolegi pred mano, pa tudi avtomatizacija lahko prinese e, zanimive rešitve na srednji in dolgi rok. Hvala.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 še enkrat se posvetiti tehniki in regulaciji, predvsem, ko gre za pomoč vozniku in avtonomno vožnjo. To je bilo omenjeno danes že večkrat. Dovolite, da na začetku povem dve besedi o Roland Berger. 1968 smo ustanovili to podjetje in smo um, top management svetovanje evropskega izvora. Torej mi formuliramo neodvisna strokovna mnenja, o mobilnosti, o avtomotivni industriji in o varnosti v Evropi. In želim vam um, povedati nekaj um, iz um, naših izkušenj in iz študij, ki smo jih izvedli. Nekaj številk na začetku. Prej smo slišali, e, kako grozljivo je, koliko je že smrtnih žrtev v prometu v Evropi um, in v kolikih primerjih je človek um, vzrok tega. 90 odstotkov vseh prometnih nesreč je posledica napačnega ravnanja človeka. V 76 primerjih je to celo izključna napaka človeka in sicer zato, ker je utrujen, ker uh, um, ni uh, skoncentriran seveda tudi zaradi alkohola in veliko je dejavnikov, ki govorijo za to, uprit temu, da um, naj bi človek bolj uporabil lastne možgane, po drugi strani pa mu seveda pomagajo tudi um, tehnični sistemi. In vidimo, da se vse razvija z visoko hitrostjo. Uh, Eh, trendi na trgu in med strankami so tako daleč, da tehnologija temu sledi in da to omogoča. Mobilnost 4.0 eh, je že real, eh, realnost. Želim vam govoriti o področjih, na katerih, kjer se uporablja avto. Um, avtomatizirana vožnja, delno avtonomna vožnja ali tudi v celoti avtonomna vožnja. Seveda pa je vse to pod vplivom tudi globalnih dejavnikov. Izvedli smo globalno študijo. Če si ogledate temo avtonomna vožnja, ti ni mogoče ustaviti. Jasno je, da bo do številne klas Številni klasični načini mobilnosti, če govorimo torej o najetih vozilih, rent a car, o tak, uh, taksijih. Eh, to se bo odpravljeno z avtomatizirano oziroma avtonomno vožnjo. To je mega trg, ki je pred nami. Skoraj vse države in tudi organizacije oziroma podjetja eh, investirajo milijarde. Šele pred kratkim je nemški proizvajalec avtomobilov um, rekel, da bo 2017 investiral 300 milijonov evrov v avtomatizirano vožnjo. Vidimo, kakšne so posledice tega in želim, vabim vas, da za to ustvarite tudi potrebne okvirne pogoje. Če govorimo o Evropi in o evropskih sistemih za pomoč voznikom, proizvajalci želijo te uvesti eh, nasplošno, da bi s tem povečali tudi eh, varnost v cestnem prometu. 2014 je naprimer več kot 30 milijard evrov ehm, bilo v Evropi investiranih v pomoč vozniku in var, večjo varnost. To je signifikantna številka in če si ogledamo indeks eh, avtonomne vožnje, ki ga um, ugotavljamo um, štirikrat na leto, vidimo, da nemški proizvajalci oziroma evropski proizvajalci um, v Evropi je ta tema tehnologija za avtonomno vožnjo in pomoč voznikom vodilna in eh, tudi zato potrebujemo vašo pomoč um, um, obljubil sem vam časovnico glede nadaljnega razvoja avtom, avtonomne vožnje. Tu govorimo prvič o tem, ali bi preobremenitev v kompleksnih situacijah preprečili, kako jo preprečiti, kako um, um, sprožiti aktivn odziv vozila v različnih situacijah v cestnem prometu. Drugič govorimo o tem, kako rutina uh, ali pod obremenjenost pri monotoni vožnji, naprimer na avtocesti, kako storiti, kaj storiti, da bi prepričili nesreče v tem primeru. In tretjič, dialog s eh, cestno infrastrukturo, kako lahko zgleda ta dialog. To je pomembna točka, na katero se pogosto pozablja v tej razpravi. Gre za komunikacijo, ki preprečuje nesreče. Če govorimo o um, car to car komunikaciji ali car to infrastructure komunikaciji, potem postane vozilo timski igralec in ocene izhajajo iz tega, da naprimer opozarjanje pred eh, vremenskimi um, neprilikami, kot je naprimer um, poledica in tako naprej, lahko zmanjša število nesreč za 50 odstotkov. Če si ogledamo časovnico, vidimo, da je mnogo že realizirano. Naprimer v um, um, rent, kar jih vidimo um, um, naprimer asistente za parkiranje, potem tudi za opazarjanje pri zamenjavi voznega pasu. Um, in um, določene funkcije je mogoče izvesti um, brez voznika, naprimer tudi parkiranje. IC 79 um, dovoljuje vožnjo do 10 km/h, ne da bi uporabljali roke pri tem. Veliko je novih inovacij in tehnologij, ki so že na voljo za vožnjo, vendar zaradi regulacij jih ni možno uresničiti v praksi vsaj v evropskem eh, prostoru. Um, se to zavira. To vidimo v celoti, v celoti avtonomno vožnjo bomo imeli čez 20-25 let pred tem. Eh, ne moremo računati s tem. Dovolite, da ob koncu še postavim vprašanje, kako lahko vi kot eh, komisija, kot odbor um, lahko prispevate k večji varnosti v prometu tudi z avtonomno vožnjo. Um, avtomatizirana vožnja, omrežena vožnja vodi do večje varnosti, ampak tu, eh, to je treba politično pripraviti, potrebni so politični ukrepi. Pravni okvir mora iti z roko v roki s tehničnim razvojem in ta tehnični razvoj je zelo, zelo hiter. Ne smemo preprečiti inovacij na tem področju. Na evropski ravni potrebujemo pravno gotovost, eh, vendar ta naj bi veljala celo na globalni ravni. Šest tem se mi zdi pomembnih. Gre za eh, homologacijo dobo, eh, oziroma dovoljenje vozil. Um, zakaj Audi R7 eh, sme voziti na ameriških um, avtocestah, v Evropi pa ni dovoljena uporaba. V ZDA imajo veliko več možnosti za testiranje takšnih vozil in uh, sistemov assist gostince pomoči, potem eh, uredbe ICE, e. po našem mnenju je to prava katastrofa, da je sporazum od Dina bil sicer najavljen, ne pa realiziran. Če si ogledamo ICE 79, e eh, je tako, da če vozite z več kot deset sedmi km/h eh, na uro ne, eh, morate uporabljati roke in to je treba prilagoditi. In potem preprečevanje nasreč in varnost. Vsi se strinjamo, da ne bo nikoli 100 odstotne varnosti človek. Sistemi, umetna inteligenca bodo vedno delali tudi napake oziroma nikoli ne bo možno v celoti preprečiti nasreč, to je fizikalno tako. Vendar namesto, da govorimo o etičnih načelih eh, in ali Eh, klasično vprašanje, ali povozim otroka, ali se zapeljem v drebu, ali si izberem drugega uporabnika ceste, moramo imeti predvsem regulirani okvir in tudi gotovost v tem okviru. Naprimer, ameriški organ za prometno varnost. Je predlagal črne skrinjice v avtomobilih in s tem se tudi strinjamo, kajti tu bi potem lahko tudi ugotovili, kdo je eh, zakrivil tako nesrečo, je to bil pišec z vozilo in tako naprej. Podat, tri, četrta točka podatki in množica podatkov, eh, OMS, eh, proizvajalci in tudi kooperanti so že sprejeli določene dogovore, gre za eh, varnost podatkov in preglednost. Mislimo, da eh, ta razprava poteka dobro in konstruktivno, vendar še vedno gre za pravni okvir, ki ni jasen in EU, po vsej Evropi naj bi um, pro izvajalcem in kooperantom um, dali več posluha, kajti um, doslej je tako, da je pripuščeno um, zbiranje podatkom nam in to je v varnih rokah. Potem peta točka zanesljivost in vprašanja odgovornosti, kazenske odgovornosti, tu je treba najti ureditve, drugače si jih bo trg našel sam. Predsednik uprave Volvo je napovedal, da bo timo preprečevanja nesreč, da se bo sam lotil tega vprašanja, tudi z tehničnega vidika in moramo se vprašati, ali se bo trg reguliral sam ali pa je možno ustvariti neke zakonske pogoje. Eh, tudi glede eh, odgovornosti proizvajalca ali mogoče tudi trgovca. In eh, še ob koncu infrastruktura, te, te me ne smemo spregledati. ZDA in druge države so daleč pred Evropo, moramo paziti, naprimer pri car-to-car -car in car-to-infrastructure communication, da tu ne bomo preveč zaostajali za drugimi. Hvala gospod Feldman in hvala tudi vsem, ki so govorili v tem krogu. Malo smo pod časovnim pritiskom. Jaz moram žal zapustiti eh, ta sestanek, vendar gospod Kuh, podpredsednik, bo prevzel vodenje. Um, želim se zahvaliti vsem udeležencem za sodelovanje in obogatitev današnje razprave, sedaj pa predajam vodenje gospodu Kuhu. Ja, e, Trije so se prijavili za razpravo. E, prvi je na vrsti gospod Peter Lundgren, prosim. Hvala, gospod predsedujoči. E, omejitve hitrosti v Nemčiji. Um, torej, do pred letom in pol sem bil voznik tovornjaka 30 let um, in tudi v mednarodnem pro, prometu, tudi na avtocestah v Nemčiji sem um, vozil in videl sem Porsche, BMW-je in vsa ta lepa vozila in sem si mislil, zakaj so vložili toliko denarja v ta denar, kaj ti pre, pol, v, ta, v to vozilo, kaj ti pol povprečna hitrost na nemških avtocestah je nižka, nižja od Fiata Panda in um, veliko um, ceneje bi bilo si kupiti um, um, cenejši, avto, uh, cenejši avtomobil, mogoče kdaj po noči lahko uporabite tudi uh, konske moči teh velikih um, vozil, vendar ne v povprečju in potem tudi um, težki tovornjaki. Eh, ne vem, kaj je bolje, da imamo veliko majhnih tovornjakov, traktorji in tako naprej, ali večje. Dobro bi bilo, če bi uvedli megatrake in s tem nadomestili tri srednje velike tovornjake. Če se peljem iz severne Nemčije v um, um, Ehm, torej, če v Nemčiji ne smemo uporabljati teh, ehm, teh eh, velikih tovornjakov, potem je treba pretovoriti. Ehm, in potem tretja stvar. Če Sebastian Fettl vodi v Formuli 1 z visoko hitrostjo, ali mislite, da to ljudje povezujejo z viskijem? um, verjetno si mislijo, ali res mislite, da je uh, gospod Fetl popil en viski predtem in je zato tako um, hiter. Ne, ljudje vedo, da ni dobro, če piješ in voziš. Um, um, in, um, ja, torej Sebastian. Uh, Hitler in Džamija Vokarja eh, tu eh, ne moremo kriviti za to. Gospod Nilsen, prosim. Hvala. Tudi jaz sem hotel govoriti in povedati nekaj o alkoholu. Seveda gre za spremembo ravnanja. Vendar žal je na švedskem tako, da oziroma dobro na švedskem je, da se zmanjšuje uživanje alkohola, predvsem med mladimi. Upada um, uporaba alkohola kljub reklami. Um, vendar to um, ni tista tema, um, o kateri sem hotel govoriti. Uh, želim povedati nekaj o ugradnih merilcih alkohola. Uh, Um, svoj čas se je veliko govorilo o tem, bil sem župan in sem rekel, da naj bi vsa vozila imela, eh, morali imeti ugrajen tak merilec alkohola, ki prepreči, da, um, da um, pilješ vozilo, če si pod vplivom alkohola. Danes je tehnologija še dlje in zelo lahko je ugotoviti, ali imaš eh, alkohol v krvi ali ne. In zakaj nimamo? Eh, zavezujočih predpisov za ugradnjo merilcev alkohola. Hvala, eh, gospod Nilsson. Moje vprašanje pa se nanaša na ACEJO. Eh, če, piš, če vozim za vozilo in pred mano zabremza, potem vem, da moram tudi jaz zavirati. Ne vem pa, kako močno bremza vozilo pred mano. Ali ne bi potrebovali inteligentne za, torej, zavorne luči, tako da vem, ali on močno bremza ali, ali lahko bremza. In tudi, če sem kot pišec um, um, pri prehodu za pišce, ne vem, ali me je videl voznik. In če bi, naprimer, na njegovem avtomobilu pokazala zelena luč, da me je videl, potem lahko grem čez cesto. Torej, da bi imeli ugrajene luči, ki um, bi um, bile naprimer zelene, tako da tudi kot pišec vem, da lahko prekoračim cesto. Ali ne bi bilo dobro, če bi razvijali tehnologijo v to smer. Uh, Eh, predlagam, da začnemo v istem vrstnem redu, kot so bile, bili prispevki, minuto in pol ima vsak za odgovor na vprašanja. Gospod van der Ham, niste bili na seznamu, ja pozn sem, se opravičujem, ampak eh, govorim bom nizozemsko ampak eh, res sem bil pravzaprav tu celo popovdne in slišali smo veliko zelo zanimivih informacij in argumentov. Imam nekaj vprašanj, ki morda niso uh, izredno naslovljena na naše govornike, ampak uh, ko govorimo o 22 tisoč smrtnih žrtvah na leto, to, so, to je splošna številka. Ampak uh, koliko od teh je voznikov avtomobilov, voznikov motorjev, eh, voznikov eh, taksijev ali potnikov v taksiji, bi bilo mogoče dobiti pregled teh številk po kategorijah. In pa drugo, kar sem želel povedati, eh, tu je še en zelo problematičen vidik, namreč eh, gospodarski stroški resnih eh, žrtev prometnih nesreč. Eh, nič nisem slišal o tem, morda sem to zamudil, ker sem za nekaj minut zapustil dvorano, ampak sprašujem se, ali bi lahko kdo to pokomentiral. Imamo zakonodajo o hitrosti, imamo zakonodajo o alkoholu, ampak očitno eh, to nima kaj dosti učinka. Eh, ampak morda bi ljudje stvari bolj resno jemali, če bi dejansko morali nositi eh, konkretne stroške, če bi bili sami povzročitelji sreče, naprimer. Ja, najlepša hvala. Eh, ko se razširja infrastruktura, je s tem vedno povezana višja hitrost in tudi ETCS, torej Evropski eh, svet za varnost v prometu, je to uh, predstavil, uh, ko je predstavljal uh, trende v uh, prometu in s, s, štev, z višjo hitrostjo se poveča tudi ne nujno število nesreč, ampak uh, zaostrijo se posledice nesreče, kajti uh, hitrost je tu pomemben dejavnik. Eh, omenjene so bili, omenjeni so bili zastoji v Nemčiji, veliko uh, teh zastojev nastane samo zato, ker uh, prihaja do velikih sprememb v hitrosti, naprimer nekdo pospeši na 140, 150, potem pa mora upočasniti na 80, ker je pred njim tovornak in potem nastane verižna reakcija in ne vem, to je samo nemški problem, se mi zdi, ne vem, če se to pojavlja tudi drugot, razen kadar je promet res gost. Eh, potem vprašanje um, ogromnih tovornjakov, zelo, zelo dolgih tovornjakov. Eh, no, seveda so eh, kontejneri najbolj varni, kadar so na železnici in verjetno bi bil to tudi najboljši cilj za Evropsko komisijo, da bi si uh, zauzemala za preusmeritev na železnico. Eh, kar zadeva eh, varnost v mestih, smo razvili eh, sistem preverjanja, obrednotimo števila oziroma zbiramo podatke o mrtvih in ranjenih glede na velikost krajev in eh, obseg prometa in tako dalje. Morda je to način zbiranja podatkov, ki bi se lahko uveljavil na vse evropski ravni. Hvala. Hvala, gospode Moro. Nekdo je spraševal, kdo je tako neumen, da bi povezoval uh, vožnjo z alkoholom. No, morda uh, je kdo tak, ampak ne morete reči, da je odgovornosti posameznika, da za to skrbi. Vlada je tu, da poskrbi za posameznika, zato pa imamo zakonodajo. Uh, želel pa sem povedati zlasti, da imamo problem, kadar industrija alkohola naprimer podpira neodvisno delo ETSC-ja, eh, podpirajo eh, vzpostavitev eh, politik proti vožnji pod vplivom alkohola, ampak istočasno pa naprimer sabotirajo škotsko vlado, kar zadeva, upora, kar zadeva uveljavitev minimalne cene na enoto alkohola. Torej, po eni strani eh, prizadevanja podpirajo, po drugi strani pa ustvarjajo povezavo med eh, vožnjo pod vplivom alkohola, eh, med vožnjo in eh, alkoholom in eh, tudi povezavo med hitrostjo in eh, alkoholom. Najlepša hvala. Eh, samo vprašanje glede. Eh, eh, Eh, ključavnic občutljivih, na, ki zaznavajo prisotnost alkohola. Naši vozniki pravzaprav uporabljajo avtomobil predvsem kot možnost zagotavljanja neposredne mobilnosti. Ljudje so navajeni, da, da avtomobil užgejo in se odpeljejo.